Kolegice in kolegi, lahko začnemo. Prva točka dnevnega reda je sprejetje dnevnega reda. Uh, mislim, da uh, jo, ga lahko sprememo brez sprememb. Druga točka. Uh, imamo tolmačenje v 20 jezikih in uh, samo uh, potek naše razprave se snema in uh, elektronska datoteka o uh, sestanku je tudi na voljo. Imamo zapisnike sej 20. in 20, 23. Eh, septembra, 21. in 22. decembra 2015 ter 14. januarja 2016. Če, se nihče, eh, če ni nihče nasprotuje, smo sprejeli zapisnike. Sedaj pa glede četrtega poročila, četrte točke dnevnega reda. Poročilo o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih prvi iz, uh, gre za nadzor uh, dejavnosti zagotovite uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil v zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin. Predlog je, da se uh, to obravnava 1. marca in uh, gre za financiranje uradnega nadzora in razprave politične narave o členih od 42 do 75, ko gre za nadzor nad uvozom. Kompromis je bilo možno doseči pri vseh političnih, večini političnih razpravah in dogovorjeno je bilo, da bodo preostale zadeve razpravljane v širšem kontekstu. E, druga zadeva pa je zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera nasnaževala zraka e, v prvem neformalnem trialogu o direktivi NEC, ki je potekal 25. februarja 2016, so si parlament, svet in komisija razmenjali mnenja o pomembnih političnih zadevah, vključno z aneksom 2. Um, metan, um, prilagodljivost in tako dalje. In naslednji uh, dia, trialog uh, se nadaljuje 4. aprila oziroma je takrat um, pri, pripravljen. E, peta točka je izmenjava mnen z Evropsko komisijo o pogajanjih o sporazumu TTIP. In e, sedaj damo gospodu uh, Hidu Hubnu, uh, namestniku glavnega pogajalca, besedo, da, da poda svoj uvod, potem pa bo sledila razprava v našem odboru. Izvolite. Najlepše hvala, gospod. Uh, predsednik. Opravičujem se, eh, ker je eh, glavni pogajalec eh, oziroma moj šef odsoten in poskusil ga bom čim bolje nadomestiti. Zadnjič, ko je potekala razprava o stanju TTIP-a, to je bilo novembra in ob tej priložnosti Eh, vam želim povedati, kakšen dosežek je bil od takrat dosežen in uh, kakšen napredek je bil dosežen in uh, kaj uh, nameravamo in pričakujemo od trenutne administracije v Washingtonu. Kot smo že rekli jeseni in tudi že ponovili letos, je cilj razviti besedilo o katerem se eh, pogajamo, o transatlantskem eh, trgovinskem in investicijskem partnerstvu, torej TTIP-u. To, tako besedilo eh, je, eh, naj bi bilo že precej konsolidirano eh, do poletja. Poskušamo to izvesti eh, na operativni ravni, tako da uh, krepimo uh, ritem pogajanja. Ena so potekala oktobra in potem uh, februarja v Bruslu, potem še ena aprila in potem uh, julija. In na vsakem od teh pogajanj uh, prihajamo uh, z uh, različnimi uh, predlogi z uh, ameriške in EU strani. In, uh, po pogajalski proces eh, poteka v tem, če mu rečemo konsolidacija besedila. Začenjamo torej z dvema različnima besediloma, ki jo je treba eh, povezati, integrirati ter istočasno zmanjšati število odprtih um, oklepajev. In, uh, To je eh, postopek, tako da na koncu ostane eh, čim manjše število političnih, eh, politično vprašanj, občutljivih vprašanj, o katerih potem odločajo ministri. Od novembra lahko rečemo, da smo resno napredovali na dveh področjih pogajanj in sicer regulatorni silus in silo spravil. Eno je dostop do trga, potem regulatorno so delovanje in kompatibilnost. In pri teh zadnjih eh, dveh je bilo treba razviti, dopisati besedilo, ki bo potem eh, postal osnutek eh, sporazuma in ta sporazum bo verjetno daljši od tisoč strani ter seveda razdeljen v poglavja čisto v vašo vednost, največji napredek od novembra je bil dosežen na, eh, v regulatornem silus, silosu. Izmenjali smo si nova besedila o regulatornem sodelovanju in regulatornih, dobrih regulatornih praksah in eh, na eh, ukrepih za preprečevanje tehničnih ovir pri trgovanju pri teh eh, besedilih in ta besedila so javna in na voljo uh, tudi parlamentu smo, kolikor se je le dalo, poskušali upoštevati usmeritve in cilje, ki so bili postavljeni v parlamentu in v rezoluciji z 8. julija 2015. Ravno tako pa smo poskušali eh, upoštevati čim več posameznih odborov in njihovih priporočil, eh, vključno z vašim, seveda pri eh, oblikovanju Eh, besedila sporazuma. Od novembra smo ravno tako eh, podali besedilo o trajnostnem razvoju, o obveznosti na področju eh, dela in obveznosti in okolja. To je zelo pomemben del teh pogajanj, ker želimo kakšne so te obveznosti o delu in okolju, eh, kjer, je, je, kjer imamo neko skupno projekcijo vodstva in višjo mednarodno angažiranost, eh, kot je bila sedaj navada v trgovi, dosedaj navada v trgovinskih sporazumih. To je precejšen napredek. Eh, če upoštevate besedilo našega trajnostnega razvoja in eh, po treh mesecih eh, so američani sami pripravili svoje besedilo tik pred bruselskimi pogajanji in sedaj ravno delamo na konsolidaciji teh dveh različic. Če pogledamo, kaj se obeta v naslednjih mesecih, obstajajo še določene deli, kjer so Eh, besedila še neusklajena, kjer, je, kjer obe strani morata še veliko postoriti od sedaj do poletja, tako da se pripravijo uh, osnutki še posebej na, v uh, regulatornem področju in posameznih sektorjih letega. Imamo devet različnih uh, področji od eh, varnosti motornih vozil do eh, pregledov eh, farmacevskih rastlin, inženiringa in podobno. Tukaj imamo jasno razvite cilje, razne, jasno postavljene cilje in jih je treba še dodelati v naslednjih eh, mesecih. In pri pripravi, dodelavi teh ciljev eh, smo zelo individualizirani, tako da popolnoma upoštevamo regulatorni okvir za vsak sektor in včasih je to zelo težko, naprimer pri Eh, kemikalijah, kot vsi vemo. In to počnemo zato, da izboljšamo kakovost naših prihodnih pravil, pri tem pa nikakor ne vplivamo na eh, domače postopke, regulatorno avtonomijo in suverenost, pa eh, tudi splošne standarde zaščite. In zato mislim, da je odbor za trgovino to jasno izpostavil v tem parlamentu in tudi za eh, širšo javnost. Eh, jasno je eh, bilo razloženo, kaj so cili za TTIP v tistih področjih, kjer imamo mogoče drugačno zakonodajo kot ZDA. Ne izpostavim tudi prihodne objave, umestne uh, ocene na trajnost uh, eh, TTP-ja. To uh, pripravljamo uh, za objavo. Uh, Ecoris, um, zunanji svetovalci iz Rotterdama pripravljajo to besedilo. Kmalo bodo pripravili končni oziroma prvi osnutek eh, v nekaj naslednjih mesecih. To bo neko umestno, začasno vsebin, eh, besedilo in um, podvrženo bo seveda javno, pregledu javnosti in bo um, osnova za končno besedilo do konca leta. Gre seveda za vpliv. Uh, TTP-ja na vse sektorje gospodarstva v državah članicah. In končen komentar, kje stojimo, kje, dokot smo prišli v tem procesu pogajanja. Dve in pol leti so že pogajanja v teku. Mislim, da smo to poskusili um, opisati in odzastaviti kot nekaj, kar ima svoj začetek, srednji del in končni del. Uh, Eh, in v končnem delu bomo razpravljali o težkih, težjih zadevah. Trenutno smo v srednjem delu in eh, poskušamo doseči čim več obveznosti, kar se tiče dostopa do trga. Tako da pridemo na koncu do eh, čim manj odprtih vprašanj v zaključnem delu. To je tako imenovana zaključna igra pogajanj. Eh, v tem umestnem času pa eh, v naslednjih nekaj mesecih, to pomeni v eh, štirih do šestih mesecih, bomo pripravili eh, besedilo, kjer še ni napisano, konsolidirali bomo predloge EU in ZDA, kjer to še ni bilo storjeno in zmanjšali bomo število eh, besedil, eh, besedil, ki je še odprto v oklepajih in dejansko upamo, da bomo tukaj zaključili številna pogajanja, predno vstopimo v zadnjo fazo pogajanj. Ravno tako smo eh, predani temu delu, tako kot naši ameriški partneri, da nadaljujemo v, z pogajanji v pravem ritmu, za pravo dinamiko. <clears throat> to je končne eh, leto eh, za mandat eh, sedanje administracije do 20. januarja naslednje leto. Ambasador eh, Mark Foreman se je javno zauzel, da se zaključijo ta pogajanja letos, dokler je še eh, tej na tej funkciji. In poskušamo eh, se držati tega <clears throat> ambicioznega časovnega načrta ki ga postavljajo ameriška, ameriški kolegi <clears throat> ampak seveda z uh, predpogojem, da bo vsebina pomembnejša od hitrosti. E, nikoli ne bomo žrtvovali kakovosti e, obveznosti, ki jih želimo biti za, e, videti zapisane v tem sporazumu e, zaradi tega, ker se nam mudi. Ampak ne glede na to, pa sm, se zelo zauzemamo odločno se zauzemamo za to, da eh, se stalno doseže, dosegajo eh, napredki v pogajanjih, veliko političnih investicij je v, tem, v ta sporazum uloženo strani naših vodij v Evropi. Eh, komisija se je pogajala v in se pogaja v imenu evropske strani in eh, zelo se zauzemamo, da se naši predlogi vključijo v sporazum in da se zmanjšajo razlike z ameriškimi prijatelji. Ampak, če povzamem, dobro smo napredovali v prejšnjih eh, mesecih, videli boste, da na mnogih eh, področjih, ki so posebej zanimivi za ta, naš, ta vaš odbor, še posebej uh, okolje in um, delo, torej uh, poglavje trajnostnega razvoja, velik, uh, dosežek je, uh, veliko se je doseglo od novembra in tudi sami si lahko to pogledate, pregledate in ugotovite, da smo upoštevali parametre, ki ste jih kot, naš, kot vaš odbor nam zastavili v zadnjih nekaj mesecih. To je sedaj predlog Evropske strani. In še vedno vas prosim kot člane parlamenta, da nadzorujete naše delo, ga ocenjujete in seveda danes sem odprt za vsa vprašanja, ki jih imate. Hvala. In sedaj dajem besedo gospodu Dortmanu, našemu poročevalcu. Hvala, gospod predsednik. Um, Najlepša hvala za vse te informacije. Te, mislim, da so dobre. In eh, dobro je, da eh, v odboru redno dobivamo ažurne informacije. Imam pa vprašanje v zvezi s časovnico, ki ste jo predstavili. Oziroma, Zanima me, v kolikšni meri imate v pogajanjih občutek, da na stvari že vpliva eh, predvolilni boj v ZDA oziroma eh, kakšen je vpliv političnega položaja trenutno v ZDA na pogajanja o TTIP-u. Eh, oba kandidata obeh velikih strank v ZDA se vse bolj oddaljujeta te dni in nista bila ravno zelo pozitivna oziroma niste kazala velike pripravljenosti na sklepanje sporazuma TTIP. Pravzaprav sta uh, šla bolj v nasprotno smer. Torej, zanima me, če to doslej kako vpliva na pogajanja. Ampak, poleg tega bi želel še enkrat upozoriti na naše stališče, ki smo ga uh, podali v zvezi s TTIP-om pred nekaj meseci in sicer bi tu izpostavil tri področja. Najprej regulatorno sodelovanje. Regulatorno sodelovanje lahko seveda logično vodi v to, da eh, standarde popravljamo nekako na vzgor ali pa na vzdolj. In eh, evropski interes je seveda na številnih področjih, da bi se standardi dvignili na našo raven. Eh, kajti na številnih področjih, konec koncev tudi na področjih, ki so zelo pomembna za naš odbor, naprimer varnost živil, torej na teh področjih bi si želeli više standarde, kot veljajo v ZDA. Lahko tu zagotovite, da če bo že prišlo do tesnejšega regulatornega sodelovanja, lahko računamo na to, da se bodo skupni standardi pravzaprav približali našim. Potem naslednje vprašanje, kar zadeva varstvo rastlin. Tega niste posebej izpostavili. Eh, govorimo o netarifnih omejitvah, ravno pri eh, izvozu živil. Eh, torej, tam obstajajo to vrstne ovire, ki so povezane zlasti z pravili z področja varstva rastlin kaj se tu dogaja. Je prišlo do kakega popuščanja z ameriške strani. Oni imajo namreč včasih eh, deloma absurdna pravila, naprimer nična toleranca za celo vrsto eh, fitofarmacevskih sredstev kar seveda predstavlja resno oviro za trgovino Eh, in to je seveda potrebno odpraviti, kajti za izvoz živil iz EU eh, e v ZDA je to zelo pomembno vprašanje. In pa še tretjič, vprašanje varnostni živil in standardov varstva potrošnikov, kako se tu stvari razvijajo. Eh, vsekakor je v našem interesu, da bi naši standardi na področju varnosti živil ostali ohranjeni. Eh, vsaj eh, kar zadeva eh, kloniranje, kar zadeva nadomeščanje hormonov pri govedoreji. In tu si seveda želimo nekih pravil, ki bi še naprej omogočala, da prepovedujemo uvoz v Evropo mesa, ki je bilo proizvedeno z uporabo hormonov. In pa še zadnja točka, vprašanje kemičnih standardov. Tu eh, ima eh, Evropa prav, zelo drugačna pravila kot ZDA in vedno smo rekli in zapisali tudi v našem stališču, da ne želimo postavljati pod vprašanje zakonodaje rič, da ne želimo popuščati na tem področju. Eh, in zanima me, ali so pogajanja že prišla tudi do tega področja in kako so se v ZDA oziroma njihovi pogajalci odzvali na naše zahteve na tem področju. To so torej moja glavna vprašanja. Načeloma pa naj povem, kot vedno, da če dobimo sporozum, ki bo pozitivno vplival na trgovino, bo to dobro, ampak nikakor ne smemo biti pod eh, pritiskom obamne administracije, ki ostaja na položaju samo še nekaj mesecev. Ne smemo popuščati njihovim željam, da bi zadevo zaključili čim prej, zato da bi bilo končano v njihovem mandatu. Eh, kajti ravno na področjih, eh, kot eh, je izvoz živil, se stvari v zadnjem času zelo dobro razvijale in naš izvoz v ZDA se je tu bistveno povečal torej pa tudi eh, naš presežek na tem področju eh, se redno zmanjšuje, tako da nismo mi edini, ki profitiramo pravzaprav od eh, teh sprememb. Skratka, mislim, da je mogoče priti do nekih razmer, ki bodo koristile obojim in pri teh razmislekih ne smemo popuščati Eh, časovnemu pritisku ameriške administracije. Merci, le, le, le Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala komisiji in hvala poročevalcu za vse informacije. Najprej bi rekel, da se strinjam s poročevalcem eh, glede tega, da gre pri TTIP predvsem za to, da vemo, ali eh, je ta sporazum skladen z našimi interesi ali ne. Eh, no, eh, trgovinsko menjava ZDA nikakor ni v slabem stanju in zato ehm, tu nismo v slabem položaju. Imam pa specifično vprašanje v zvezi z ocenami učinka in sicer zanima me kakšen je cilj te ocene učinka ali upošteva vsa področja pogajanja oziroma v sporazumu in ali naj bi ta ocena učinka bila omejena glede na specifične cilje, kakšni so torej kriteriji, je, kakšna je usmerjenost te ocene učinka in kakšna natančna je časovnica. Poleg tega pa me zanima tudi, kdo bo to eh, oceno izvedel, ali bo komisija to storila sama in zanima me, ali je predvidela tudi vključevanje strokovnjakov, ki imajo morda različna stališča eh, Eh, in eh, da tu ne bi šlo samo za neke ljudi, ki že sodelujejo v eh, teh pogajanjih in razpravah, ampak tudi za neke ljudi, ki bi ponudili nek zonanji pogled. Mislim, da bi za nas kot parlamentarce ta vidik bil zelo pomemben. Hvala. Thank you very much, Miss Müller. Najlepša hvala, gospa Müller. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank für die Arbeit. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veste, da v Nemčiji obstaja široko državljansko gibanje proti TTIP-u, teh ljudi je vse več. In meni se seveda zastavlja tudi vprašanje, ki ga je zastavil gospod Dorfman glede eh, varnosti živil, kakšna bo obravnava GSO, kaj se bo dogajalo glede rastnih hormonov in kako bomo zagotovili, da uvoz živil iz ZDA eh, bo dejansko skladen z našimi standardi. Prejšnji teden smo na plenarnem zasedanju glasovali o novih eh, pravilih o veterinarskih zdravilih. Zanima me, kakšne so eh, razmere v ZDA, kar zadeva uporabo antibiotikov v živinoreji in zanima me, ali eh, bi se tu utegnil pojaviti kak dodaten pritisk na naše evropske živinorejce. Poleg tega pa je zelo pomembno tudi, da uh, upoštevamo uh, trajnostni razvoj, naprimer boj proti nezakoniti sečni. Uh, eh, to bi bilo potrebno vključiti in zanima me, kakšen učinek tu predvideva komisija na evropsko gozdarstvo in pa tudi uh, sama se strinjam, da moramo zagotoviti, da eh, zaradi teh pogajanj nikakor ne pride do kakih dodatnih pritiskov na evropske kmete, živinorejce in gozdarje. Hvala. Stajs. Gospod Stajs. Thank you, Vožiter. Um, ehm, Najlepše hvala, gospod predsednik. Dobro se spomnil, ko sem pripravljal mnenje o rezoluciji o TTIP-u julija lani, o tem smo razpravljali na tem odboru. In takrat je moje izhodišče bilo mm, najdeno v govoru Cecilije Manstrep iz decembra 2013, ko je zelo jasno rekla in celo ponovila, da eh, do američanov in primerjavi z američane imamo neverjetne um, drugačna pravila in je kvalitativna razlika eh, zelo velika, tako da se bomo težko uskladili. Govorimo o netarifnih uh, barjerah, ampak tukaj ne gre za prepreke ali ovire, tukaj gre za zakonodajo, ki smo ga sprejeli, smo sprejeli v eh, Evropskem parlamentu med drugim imamo standarde, eh, ki so bili sprejeti na zelo demokratičen način in eh, komisija je vedno znova v takih razpravah ponavljala in ponavlja, da ko se pogovarjajo z američani o netarifnih uverah, eh, ne bodo znižali standardov. Realnost in to pravim tudi kolegom in predstavnikom komisije, da je taka, da v, na mnogih področjih so določeni standardi bili zmanjšani. Naprimer, patogeni v mesu. Naprimer, kloniranje. E, gospod Lise je rekel, da pod vplivom TTIP-a bodo predlogi e, komisije bistveno manj uh, okrepljeni, kot jih je komisija pripravljala prej. E, pomislite tudi na e, čista goriva in boljša kakovost regulative na tem področju. E, nevarnost je, da TTIP ne bo izboljšal standardov, ampak obratno, da jih bo poslabšal, znižal. In To se je že pokazalo. V preteklosti smo večkrat ponovili, da si ne želimo, da eh, komisija se izpogaja o določenih zadevah, ki vključujejo storitve javnega zdravja, kloniranje, pa tudi eh, rič. Eh, pri implementaciji riča smo šele v začetni fazi. Predstavljam si, da bomo na koncu teh pogajanj eh, prišli do tega, da se ne bo nič spremenilo. Obstaja pa ogromno eh, potrebne skladnosti eh, pri izvajanju. Pri kemikalijah moramo imeti garancije, Eh, in marsikaj je že pricurljalo v javnost o teh pogajanjih. Ali nam lahko komisija kaj več pove o izvajanju riča in kaj lahko eh, pričakujemo v tej smeri. In ne nazadnje, v parlamentu je ogromno bilo eh, razprave o ISDS-ju, reševanju sporov, mehanizmu za reševanje sporov. In Cecilija Manstrup o tem razpravlja z američani, eh, kako ste, eh, dokaj ste prišli v tem oziru, kakšno je ameriško videnje tega eh, mehanizma. V naši odboru imamo jasno mm, mnenje, gre za čisto kozmetične popravke ISDS-ja, ki pravzaprav daje več pooblastil zunanjim eh, tujim investitorjem eh, in ki jih lahko potem izkoriščajo na račun domačih investitorjev. Zanima me, eh, kaj se bo tukaj storilo. Misel Balco. Najlepša hvala, gospod Tepalco. Elnukur, köszönöm a szót. Nyilván ennek a napirendnek nem az a célja, hogy el... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. No, Seveda tudi sam razumem, da namen te točke na dnevnem redu ni, da bi vam zdaj povedal, zakaj se mi zdi, da eh, je pravzaprav slabo, da sprejemamo ta sporazum. Eh, lahko tudi razmišljamo o tem, kako ambiciozen je predsednik Obama zdaj, ko je sredi predvolilne kampanje. Pravi, da naj bi bil ta sporazum eh, sprejet in eh, biotehnološka eh, Podjetja v ZDA naj bi od tega imela koristi. Dve vprašanji bi imel. Najprej, kar zadeva reševanje sporov. Predlog, v katerem mm, je bil sistem ISDS povsem eh, zavrnjen, ni bil sprejet v Evropskem parlamentu, potem pa se je pojavil še drug predlog z različnimi elementi SDS-a. Kakšno je stanje zdaj na tem področju? In pa še drugič, leta 2014 so nacionalni parlamenti zastavili vprašanje Evropski komisiji. In sicer je šlo za to, ali države članice eh, bodo morale ratificirati ta sporazum, zato da bo stopil v veljavo. Lizbonska pogodba predvideva, da Evropska unija ima, eh, je torej pravna entiteta in to bi pomenilo, da ratifikacija nacionalnih parlamentov ni več potrebna. Ali pa obstaja morda kakšna mestna rešitev tudi z ratifikacijo nacionalnih parlamentov. Komisija je takrat povedala, da tega vprašanja še ni rešila. Zanima me, če je tu prišlo do kakšne spremembe. Torej najprej ISDS in pa vprašanje glede ratifikacije. E, zdaj pa še e, nekaj za predstavnika komisije. Sam sem neodvisen poslanec v e, Evropskem parlamentu in Eh, doslej še nikoli nisem dobil odgovora katerega od uradnikov Evropske komisije. Morda se bo to zdaj spremenilo. Eh, <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Predstavniku komisije za eh, poročilo o pogajanjih. <clears throat> Mislim, da gre za marsikateri nov element in tudi za marsikatero uveljavitev Eh, pozicij iz naše resolucije eh, kar pozdravljam eh, hkrati pa ugotavljam ne samo zaradi državljanskega gibanja v nemčiji ali še kje drugje da imajo državljani evropske zveze še vedno vtis da govorimo o asimetrični sliki o asimetričnem modelu <clears throat> odnosov Eh, in mislim, da bo treba delati na tem, da, da eh, podlage za tak vtis odpravimo. Eh, mi smo na visoki politični ravni doživeli zagotovilo, da standardi ne bodo znižani, v procesu pogajanj pa je seveda treba doseči tudi pravne podlage, pravne okvire za to, da se to ne, ne zgodi in tukaj mislim da je večina vprašanj in eh, ko smo bili s kolegi v združenih državah amerike na začetku leta pardon, no, lansko leto eh, smo lahko ugotovili da imamo glede nekaterih stvari izrazito drugačne poglede drugačne strategije in drugačne občutljivosti in tukaj gre za vrst kompleks eh, eh, vezan na, na, na GSO, na vprašanje kemije, eh, kloniranja in tako naprej. In tukaj imamo na eni strani Združene države Amerike kot enotno tvorbo, če tako rečem, in Evropsko zvezo z 28 državami, katerih, med katerimi je večina, večina izraža velike zadržke do ameriškega pogleda na eh, GSO, eh, kloniranje in še kaj. In jaz mislim, da to razliko še vedno podcenjujemo. In moje vprašanje je, ker eh, ameriški predlog, čeprav razumem, je, naj bi bila okoljska pravila predmet arbitraže oziroma ISDS-ja. In eh, tukaj me zanima, dokje je šla naša stran eh, nasproti ameriški strani in zanima me, kako želi komisija doseči, da bo okoljska občutljivost držav članic ustrezno zaščitena pri morebitnih tožbah. Torej, mene zanima, kako doseči, da bomo mi lahko naprej, govori se pač o regulatorni avtonomiji, kako bomo mi kljub eh, novemu mehanizmu ISDS-ja eh, to avtonomijo zavarovali oziroma kako bomo lahko dvigali eh, standarde v, v bodoče. Torej, me, mene, me, mene zanima, kako bo torej ta okoljska občutljivost držav članic upoštevana. To bi bilo zaenkrat. Hvala lepa.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 in redno tudi obiskujem ta podzemni prostor tukaj v parlamentu in preučujem eh, dokumente. No, ne razumem raj, najbolje, zakaj so tako zelo eh, zaupni, ampak kakorkoli že. Eh, če se odzovem na vse to, kar sem prebral, eh, si ne morem pomagati, da ne bi eh, se strinjal s tem, kar je ravno kar povedal kolega Petrle. Eh, kaj eh, zaenkrat res eh, obstaja eh, vtis, da so pogajanja nesimetrična. Evropska unija ponuja določena stališča, popušča ali ne, ZDA pa ustrajajo pri svojem in pač ne vem, vem to, kar lahko preberem in vse te informacije kažejo, da so ta pogajanja asimetrična. Težko bo evropejce pripričati, da to ni tako, če pa vendarle je tako. In eh, potrebno je ugotoviti, da eh, na nekaterih področjih danes pravzaprav res ni mogoče eh, doseči. Eh, nekega ravnovesja, eh, sploh ne brez poseganja v evropsko zakonodajo. Uh, in uh, mislim, da sicer do sprememb zakonodaje ne bo prišlo, ampak vendarle se bojim, da bi utegnila komisija tu eh, v stvari poseči z določenimi izvedbenimi akti. Ampak kakorkoli že, ta celoten proces je uh, izključen iz našega. Uh, demokratičnega nadzora. Ne vem, kaj se bo dogajalo, če bodo kar naenkrat odobrena, odobreni pesticidi, ki jih sicer nihče ne bi odobril. Eh, kaj se bo dogajalo, če bodo kar naenkrat eh, prisotni ostanki kemikalij, ki jih tudi sicer nihče ne bi sprejel. Res je potrebna analiza eh, in ugotoviti moramo, kje je pritisk največji, kje prihaja do največjih neskladij z evropsko zakonodajo in kje so za nas ameriški standardi najbolj problematični. Eh, v vsakem primeru bom zelo podrobno spremljal, kako se bodo stvari razvijale. Druga zadeva, ki eh, me eh, muči in to sem tudi ugotovil, ko sem bil na obisku v kongresu s kolegi, da se na nekaterih področjih ni nič spremenilo. ZDA niso sposobne zagotoviti, da bodo zaveze iz eh, pogajanj našle svojo pot na raven zvezdnih držav. Eh, tega, kar, kaj bodo na podlagi tega izumile posamezne zvezdne države na podlagi eh, vse državnih pravil, glede tega ameriška administracija ne more dati nobenih jamstev. E, nikakor vse to ne bo popolnoma zavezujoče za posamezne zvezdne države in spoh ne vem, če ima smisel se pogajati o e, takem sporazumu, če ta ne bo zavezujoč za posamezne zvezdne države in če te, tega ne bodo upoštevale. Kakorkoli že, e, rad bi se zahvalil komisiji, da je končno uh, vsaj pri nekaterih zadevah eh, začela razumeti, kaj pravzaprav počnejo ZDA, zlasti eh, ko gre za eh, hormonske motilce, ki smo se jim nekako izogibali, zato ker na tem področju obstaja velik komercialni pritisk vidim, da komisija zdaj razume, da obstaja ta pritisk in da zato drugače obravnava to področje. Tako da končno uh, vidim, da uh, je komisija tu ubrala drugačno pot. Ampak vendarle, nekaj pomisleko ostaja. Pogajanja so res asimetrična in uh, eh, nažalost. Uh, še vedno ni jamstav, da bo zvezdna vlada v ZDA lahko zavezala zvezdne države, da vse ta pravila upoštevajo. Hvala. Hvala, gospod Gering. Hvala, gospod predsednik. Tukaj bi želela podati nekakšno izjavo, <clears throat> ehm, do katere mi je zelo veliko. Želim si, da dosečemo dogovor z eh, ZDA, ker je to ključnega pomena za gospodarstvo Evrope v prihodnje. Eh, pomembno je tudi za me, čeprav prihajam iz eh, Združenega kraljestva in bomo kmalo imeli referendum. Eh, zelo eh, pogosto eh, se postavlja v tem kontekstu vprašanje, ali nam članstvo v Evropski uniji daje dostop do tujih trgov in želim se, da dosežemo ta dogovor čim prej. Bom pa to tudi komentirala, ne želim na noben način blokirati tega sporazuma, ampak obstaja velik ampak. Eh, želimo podrobnosti slišati o tem, kako še zlasti na tistih področjih, ki so jih kolegi omenili, za katere je odgovor naš odbor, kjer želimo doseči neke vrste kompatibilen dogovor. Namreč stalno se nam ponavlja in <clears throat> ne vem, kakšen je namen tega, da bomo zagotovili, da naši standardi ne bodo zniženi. Hitro se bližamo točki, ko bomo morali, naprimer pri vsaj nasle, naslednji predstavitvi TTIP-a za strani komisije, slišati, kakšen dejansko mehanizem se bo uporabil, da se doseže um, enakost pravil skladnosti. Zanima me, kako in če se to ne bo zgodilo, potem bi mogoče ta poglavja zaenkrat dali na stran. To bo zelo težko um, potre, veliko um, um mnen ima ta parlament, ki jih je treba absolutno resno upoštevati. Bilo bi smešno, da bi ta um, sporazum padel v vodu zaradi tega, um, ker se niste posvetovali z parlamentom. In res uh, zanimajo me podrobnosti. Marking. Najlepše hvala, gospod Jatemaki. Kitoksia tiedoista. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za vse informacije. No, eh, preden lahko eh, ocenim pravzaprav, eh, kakšne, kakšni so rezultati, Naj izpostavim naslednje. Eh, ko, kar zadeva regulatorno sodelovanje, ste rekli, da je prišlo do napredka. In kar zadeva regulatorne ukrepe, pravite, da je pač seveda možno, da pride do eh, znižanja standardov ali pa zvišanja. Eh, in eh, zato me zanima, kje, res, kje so tista področja, kjer res niste pripravljeni popuščati in kje je dejansko prišlo do tega, da so bila sprejeta najviša, eh, najviši standardi. Zelo me zanima, kaj se dogaja pri varnosti živil, kaj se dogaja pri varstvu potrošnikov. Eh, ne vem, ni dovolj, če tu rečete enostavno, da eh, ne bo popuščanja pri standardih, eh, da je bil dosežen napredek. Proti tem si je težko karkoli konkretnega predstavljati. Torej, kar zadeva varstvo, varnost živil, kar zadeva varstvo potrošnikov, dajte nam nekaj konkretnih primerov, kakšen dosej, napredek je bil dosežen. Zanima, če so se pogajanja že dotaknila eh, tarif in eh, če, če ne, eh, kaj načrtujete na tem področju in pa še tretje vprašanje, na katerih področjih niste zabeležili nikakršnega napredka. Kaj torej nekako uh, pripuščate oziroma odlagate do zadnjega dela pogajanj, ker se bojite, da bi prišlo do uh, velikih sporov oziroma nesoglasi. Uh, eh, in pa tudi mene zanima, kako je uh, z uh, naravo teh pravil za zvezdne, države, zvezdne države. Bo to zavezujoče? Kajti res je eh, bilo predvsej govora o tem, da eh, zvezdne države ne bodo zavezane k izvajanju eh, in upam pa, da do tega ne bo prišlo. Bojim pa se, da bo prepozno, če bomo dokončne informacije o tem dobili šele čisto na koncu pogajanj, kajti Zame bi to vsekakor bil povod za to, da eh, ta sporozum zavrnem, če bomo ugotovili, da je zavezujoč samo na zvezdni ravni. To so torej vprašanja, glede katerih bi želela dodatne informacije. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kardinim. Hvala. Hotila sem se zahvaliti za to priložnost, za ta pogovor. In to vidimo tudi v današnjih prispevkih in vprašanjih komisije, da je parlament, Evropski parlament nasplošno tega mnenja, da ne bo dovolil, da bomo preveč popuščali pri teh pogajanjih. Tudi pri, v zadnjem mandatu smo dokazali, da smo blokirali eh, določbe o novi hrani, ker ni bilo najdeno soglasje in eh, pri tem vprašanju gre za prav tako pomembno temo. S eh, glavnim pogajalcem Kapom Berserom smo se srečali svoj čas. Torej, glavna tematika se nanaša prav na naš odbor. Gre za javno zdravje, za varnost živil, za varstvo živali in tako naprej in predvsem za varstvo potrošnikov. Očitno je, da, in to je povedala tudi kolegica Görling, da je zanimivo za Evropsko eh, um, unijo skleniti tak sporazum, ampak pomembna je kakovost takega sporazuma. In ameriški pristop in evropski pristop se razlikujeta če razmišljamo naprimer o previdnostnem načelu, ki se uporablja v Evropi ali o načinu nadzora, ki ga izvajamo. Kajti Evropa je um, spostavila nadzor od polja do miza, medtem ko v Ameriki tega ni. Ampak, um, naprimer, 82 pesticidov je v EU prepovedanih, medtem ko so v ZDA dovoljeni. Uh, in ne, gov ne želim govoriti o eh, GSO-jih, eh, potem hormoni, ki jih uporabljajo za rast eh, živali, antibiotiki, vemo, kako sensibilno je to vprašanje. V ZDA 70 odstotkov antibiotikov, eh, eh, 70 odstotkov uporablja v živinoreji. In sicer Kot preventivn ukrep samo 10 odstotkov, pa potem za zdravljenje živali in 20 odstotkov za zdravljenje oseb. Torej, to so številke, ki so v Evropi čisto drugačne, kajti pri nas je uporaba teh 70 odstotkov, to je od 2006 v Evropski uniji prepovedano, da ne, ne govorimo potem o Eh, uporabi klora za um, piščance. Um, v, v Evropi je zato dovoljena samo eh, pitna voda, v Italiji pa niti to ne, ker je, to, ker je treba zaklane piščance takoj eh, zamrzniti. Torej imamo uh, na vsak način eh, veliko bolj precizno zakonodajo, potem kloniranje, o tem je že bilo nekaj eh, rečeno, potem geografske označbe, eh, potem blagovne znamke, v Italiji jih imamo zelo veliko. Ali bi lahko uporabili metodo, metodologijo, ki smo jo mi predlagali, to sprašujem komisijo, in sicer, da bi pri podobnih standardih uporabili skupen pristop oziroma vzajemnost in da omejimo sodelovanje na področjih, kjer so standardi zelo različni ali da se poskuša harmonizacija na vzgor kaj ti če, sedaj ko spremljamo te razprave, se mi ne zdi, da je to pristop, ki se uporablja, kaj ti eh, kmetijsko-živilski sektor, eh, tudi kar zadeva fitosanitarna vprašanja, zato po moje ni predvidena eh, specifična regulativa, ki bi bila izpogajana, temveč da se bo enostavno priznala vzajemnost. In to, po moje, ni dobro, da nimamo neke eh, ocene tih pravil. In um, iz tega lahko nastanejo spori, če je res tak pristop. In zato sprašujem komisijo, kako daleč smo pri vseh teh vprašanjih. Hvala. Grazie, ora mis Dornano. Hvala, gospod Dornano. Hvala, gospod predsednik. Ob koncu drugega kruga pogajanj, ki so se ukvarjala predvsem z regulatornim sodelovanjem, se je zdelo, da je prišlo do določenega zbliževanja. Zato bi želela vedeti, ali nam lahko poveste, glede katerih točk sta se obe strani zbližali. Evropska unija zagotavlja, da bo zagotovila, da bodo GSO in uh, rastni hormoni izključeni iz pogajanja, ampak vendarle bi rada izpostavila razkorak, ki obstaja med ZDA in Evropsko unijo, kar zadeva sledljivost. Na drugi strani Atlantika je sledljivost zagotovljena za živali, ki. Uh, Eh, se gibljajo eh, znotraj držav in to v obdobju 18 mesecev. Pri nas smo tu precej stroži in tudi standardi glede varstva živali se precej razlikujejo. Tu so pogoji eh, na obeh straneh torej povsem različni in ali komisija je pripravljena tu ustrajati pri tem, da se spremejo naši standardi. Eh, in pa eh, zanima me še, kako boste obravnavali oceno tvegan, kar zadeva kemične proizvodov. V ZDA je govora o eh, nerazumnem tveganju, ki lahko izhaja iz normalne uporabe določene snovi vendar pa uh, kljub temu to ne vodi v prepoved nekaterih snovi, glede katerih je učinek vprašljiv. Uh, pri nas se seveda zelo osredotočamo na ob, uh, obvladovanje tvegan in uh, ali predvidevate torej tudi skupne standarde glede uh, uh, upravljanja tvegan in uh, kakšni standardi bodo potem obveljali na tem področju. Hvala, gospa Šujca. Hvala lepa, gospodine predsednik. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, natančno spremljam to temo že nekaj let in zelo me zanima, pa tudi eh, državljani Hrvaške. Zelo pogosto so okrogle mize organizirane in oddaje na Hrvaškem, kjer mi postavljajo državljani različne vprašanja. Sedaj jih bom ponovila. Nisem proti TTIP-u, ravno obratno sem zato, da okrepimo skupni trg, da postanemo eh, konkurenčni v primerjavi z raztočimi gospodarstvi Daljnega vzhoda in absolutno podpiram idejo o TTP-ju, ampak določena vprašanja ostajajo nerazjašnjena. Zakaj nekaj časa sem bila, eh, porabila v varni eh, sobi, zato da dobim čim več informacij, ampak mislim, da je nerealno v tako kratkem um, času pregledati to ogromno količino dokumente. Zaradi možne netransparentnosti so, je vedno več državljanov proti temu velikemu sporazumu. Po uh, rezoluciji parlamenta imamo določene osnove. Določene stvari pa ostajajo uh, nejasne. Postavljam dve vprašanje. Uh, Potrebovali bomo pravno podlago ali spremembo določene zakonodaje, da bomo lahko začeli izvajati določena določila tega sporazuma, torej eh, zakonodajo treba spremeniti. E, imamo e, zahteve, da se evropski standardi ne bodo znaževali. Ampak odpirata ste dve temi. Prvo vprašanje za predstavnika komisije konkretno. Ali bo v vsaki državi treba ratificirati ta eh, sporazum. Do sedaj to ni jasno opredeljeno. In drugo vprašanje je eh, instrument ISDS eh, za reševanje sporov. Tukaj ne vem, če smo res dosegli ehm, soglasje. To so vprašanja, ki so pereča, ne le seveda vprašanje z gensko spremenjeni organizmi, pesticidi in tako dalje, kjer upam, da bomo obdržali evropske standarde. Hvala. Gospod Putelen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala komisiji za to priložnost za izmenjavo mnen. Sem članica ene od skupin, ki meni, da je dobra zamisel, da imamo to vrstno sporozum, vendar pa se bom lahko glede številnih stvari opredelila šele, ko bom imela konkretne informacije. Veliko vprašanj pa obstaja neodgovorjenih. Eh, več informacij potrebujemo, preden se lahko dokončno opredelimo. Torej, eh, GSO, eh, pesticidi, eh, sindikalne pravice in tako dalje in tako dalje. Gospa Etenmak ima prav, potrebujemo konkretne informacije, konkretne podrobnosti, preden se lahko opredelimo. Kajti ni dovolj, da nam poveste, da napredujemo, da gre do stvari v pravo smer. Kajti če eh, trenutno pogledamo, kaj se dogaja na kmetijskem, eh, v kmetijskem sektorju, Eh, kjer eh, prihaja do eh, vedno širše uporabe antibiotikov in drugih zadev, ki tudi vplivajo na naše okolje in tako dalje. In tu je potrebno že našo evropsko zakonodajo okrepiti za to, da bomo izboljšali razmere na evropskih tleh. To je torej tisto, kar počnemo v Evropi, ampak eh, američani gredo, kot se zdi, ravno v nasprotno smer. E, tako da tu potrebujemo več dejstev, več informacij, zlasti kar zadeva področja, s katerimi se ukvarja naš odbor. In e, glede tega bi res želeli od komisije več informacij v prihodnje. Vseeno pa najlepša hvala za vse, kar ste nam posedovali danes. Najlepša hvala, gospa Ivi. Hvala. Tudi jaz želim izkoristiti to priložnost in komisijo, komisiji postaviti nekaj vprašanj. Najprej samo ugotovitev o tej pogodbi se danes govori premalo, predvsem v moji državi, v Italiji. Ta razprava ni eh, v središču pozornosti javnosti, čeprav eh, bo do predvsem državljani čutili posledice te pogodbe. Torej ta pogodba, ki je glede na ocene očinka, ki smo jih lahko prebrali, v najboljšem scenariju eh, predvideva pravzaprav smešne rezultate v primerjavi z eh, nevarnostmi, eh, ki, kar se tiče predvsem standarde evropske varnosti. Mnogi so že navedli številne točke, ki so tudi predmet obravnave v tem odboru. Želim postaviti vprašanje v zvezi s klauzulo ISDS in želim vprašati, kaj, kako je bilo pred kratkim z Monsanto uh, in Kalifornijo, um, kjer želijo glisofat uh, um, prepovedati, ker je to baje kancerogena snov. Um, um, ta klauzula ISDS se mi zdi zelo nevarna in zato želim vprašati komisijo, ali bi se to lahko zgodilo tudi v Evropi, če bi sprijeli tak uh, dogovor. Now... Najlepša hvala. Zdaj pa, potem, ko smo slišali vsa vprašanja kolegov, dajem besedo nazaj komisiji, ki da nam posreduje številne odgovore. Najlepša hvala številnim poslancem in poslankam, ki ste se odzvali in ki ste zastavili zelo specifična vprašanja. Lahko priznam, da je eh, pravzaprav to zame vsekakor nek eh, izpit, Eh, naj, največji približek izpita, ki sem ga prestal v 25 letih, odkar sem na tem eh, položaju. Eh, vsekakor vam lahko zagotovim, da zelo resno jemljem vse komentarje, ki sem jih dobil v vašem odboru v vseh teh mesecih, odkar smo začeli s pogajanji. In želel bi izpostaviti, da to, kar nam poveste, upoštevamo, obravnavamo. Eh, štiri kolegi so že danes tu z mano, sicer pa je tu še vrsta drugih kolegov z različnih oddelkov, ki sodelujejo in naša naloga in naša dožnost do vas je, da vse vaše komentarje upoštevamo, obravnavamo in da zagotovimo nadaljne ukrepe. Zlasti se počutim nagovorjenega strani kolege Balča, ki je prosil za iskren odgovor na njegove vprašanje. Se bom zelo potrudil, da bom ponudil take odgovore vsem. Ampak, če začnem s poročevalcem gospodom Dorfmanom, glede vprašanja odnosov eh, oziroma povezave z ameriškimi volitvami. No, verjetno je to vprašanje, eh, na katerega bi bolje odgovorila ameriška stran. Oni so tisti, ki pravzaprav morajo s tem upravljati na nek način. Ampak res je, da dva najbolj uh, vidna uh, kandidata trenutno, gospa Clinton in gospod Trump, uh, sta podala eh, zelo konkretne komentarje glede ameriške trgovinske politike. Več je bilo govora o pacifiškem sporazumu, ki je že bil eh, sprejet. Gospod Trump pa je vsekakor eh, omenjal, da bi ga želel ponovno odpreti. Je pa to nekaj, kar seveda pozorno spremljamo, ampak um, pri tem lahko zagotovim, da je sedanja administracija povsem predana temu projektu, ki smo ga eh, pravzaprav eh, nekako. Eh, zastavili skupaj in eh, želijo, da bi ga zaključili do konca leta. Videli bomo, če bo to mogoče, ampak vsekakor so to tiste izjave, ki so jih podali za javnost. Spomnim se sestanka z, eh, z gospodom Dorfmanom Lani, ko mi je razlagal, da prideluje jabolka v svoji regiji v Avstriji in da njegova regija izraž, izvaža jabočni suk v ZDA, ne pa jabolk zaradi zahtevnih postopkov eh, v Washingtonu. In lahko povem, da Mislimo, da je to zelo uh, razumna pritožba, ne samo z njegove strani, ampak tudi strani drugih. Glede tega, kako zahtevni so birokratski uh, procesi na področju sadja in zelenjave. In eh, lahko vam povem, da naši pogajalci pogosto opominjajo ZDA, da so ti postopki bistveno daljši od časa, ki ga potrebuje ZDA za to, da sprejme eh, eh, dovoljenja za uvoz gensko spremenjenih proizvodov, naprimer. Torej, ta pritožba, ki jo pogosto slišimo z ameriške strani, da je potrebno ogromno časa za sprejemanje oziroma potrditev GSO, eh, na to se lahko zelo odločno odzovemo s tem, da jih opozorimo na zelo dolg čas, ki je potreben posebno nepotrebno za uh, hruške in jabolka. Uh, ki jih je zdaj več, ker pač ne, eh, jih ne izvažamo v Rusijo zaradi eh, tamkajšnjih sankcij. In na tem področju številni postopki še vedno niso zaključeni in vse to kaže, kako zapletena so pravzaprav ta pogajanja, kajti zelo uh, razumemo vse tiste, ki pravite, da v teh pogajanjih ne smemo zniževati standardov in to drži, tudi komisija se je glede tega jasno opredelila, vendar pa po drugi strani imamo dožnost do vaših državljanov, vaših proizvajalcev, da jim zagotovimo dostop do tujih trgov in tudi to je ključna točka v teh pogajanjih. Nasplošno vas je več spraševalo ravno v zvezi s tem, v zvezi z ravnjo eh, zaščite. Eh, teh eh, standardov ne bomo zniževali z eh, TTIP-om in lahko vam povem, da te standarde določa regulator, ne pogajalci o TTIP-u. Želimo olajšati regulatorno sodelovanje med regulatorjema na obeh stranih Atlantika, ampak videli boste, da v besedilu TTIP Tu gre za stališče ZDA kot tudi Evrope. Uh, da regulatorja ostajata avtonomna, suverena v svoji pravici, da določata eh, raven zaščite z soglasjem eh, pripadajočih parlamentov. Torej tu se ne bo nič spremenilo. Ne bomo ustvarili enotnega trga z ZDA, kot ga poznamo med državami članicami. Tu je bistvena razlika. Uh, Poskušamo spodbuditi regulatorno sodelovanje, zato da bi zmanjšali nepotrebne ovire za trgovino. E, gospod Stas je govoril o e, netarifnih ovirah, e, kadar so te ovire neko podvajanje ali nek dolg postopek, ki povzroča stroške in ki pomeni, da so naši proizvodi in storitve manj konkurenčni. Po drugi strani pa so tu tudi netarifne ovire, ki so izraz demokratične izbire in ta je lahko drugačna v Evropi kot v ZDA in obstajajo številna področja v pristojnosti vašega odbora, kar nekaj ste jih tudi sami izpostavili v svojih komentarjih, kjer se naši pristopi razlikujejo in to smo tudi povedali v pogajanjih. Povedali smo, da naša temeljna zakonodaja o GSU ne more biti predmet pogajanj. Jasno smo povedali, da v teh pogajanjih ne bomo sprejeli, da bi eh, uvažali eh, govedino pri. pri eh, ustvarjeno z um, uporabo hormonov ali rastnih hormonov. E, in eh, to smo zelo jasno povedali, glede tega je tudi komisija podala izjave za javnost in glede tega las lahko pokličete na odgovornost, kajti v besedilih, ki smo jih predložili, ki so vam vsem na voljo, eh, vidite eh, in vsi regulatorni predlogi so na voljo tudi poslancem v sobi za branje tudi v konsolidirani različici, kjer so vključena tudi ameriška stališča in tam boste lahko eh, videli eh, tudi, eh, kaj je bilo sprijeto. Poleg tega so naši prvotni predlogi tudi na spletu in tisti, ki pravite, da so ta pogajanja tajna, nekako prikrivate resnico, kajti vse je v določeni meri na voljo na spletu, vsekakor pa je vse na voljo uh, vam kot uh, demokratično izvoljenim predstavnikom. Uh, Ti dokumenti so od Božiča na voljo tudi v nacionalnih državah članicah, 23 držav članic. E, torej vse države razen štirih so že vzpostavile nacionalne sobe za preučevanje teh besedil in e, Dostop je torej omogočen tudi nacionalnim poslancem, torej ne samo vi kot evropski poslanci, ampak tudi vaši kolegi v nacionalnih parlamentih imajo dostop, imajo dostop do konsolidiranih besedil. E, torej, lahko nas pokličete na odgovornost, če boste našli kakšne določbe v teh besedilih, glede katerih e, se vi ali vaše stranke ne strinjate oziroma če mislite, da so sporne. Zdaj pa bom nakratko pregledal komentarje, ki sem jih slišal eh, z vaše strani in upam, da ne bom nikogar izpustil. Kar zadeva vprašanje gospod Balas eh, glede uh, ocene učinka na vzdržnost, to bodo izvajali zunanji uh, svetovalci, torej to bo neodvisna študija to podjetje oziroma ta svetovalec ima vso svobodo, da eh, pridobi informacije o različnih eh, poglavjih. Eh, ta študija pa bo tako kvalitativna kot kvantitativna. Torej, namen tega poročila, ki bo obsegalo več sto strani, je zagotoviti kvalitativno oceno, pa tudi kvantitativno oceno učinka tega sporazuma ko se bo ta začel izvajati. In študija se ukvarja tudi s posameznimi sektori, kot naprimer s socialnimi pravicami ali s pomorskim sektorjem. Eh, več kot deset je teh eh, poglavi, torej opredelili so eh, specifična področja, specifična vprašanja, ki so pomembna za oceno učinka vzdržnosti. To je razlika med običajno oceno učinka in med to oceno učinka na vzdržnost. Tu je namreč velik povdarek tudi na kvalitativni plati tega sporazuma. In mi kot komisija eh, vam eh, seveda želimo ponuditi sporazum, ki bo kvalitativno gledano najboljši, ki ga lahko dosežemo v pogajanjih, kajti ne gre samo za to, da odpiramo trge, gre za to, da je ta sporazum uh, tudi sredstvo, da lahko nekako projeciramo določene vrednote, kljub temu, da obstajajo velike razlike med nami in ZDA, ampak razlike med nami in ZDA so še vedno precej manjše, kot eh, če se primerjamo eh, z drugimi eh, trgovinskimi partnerji, kot naprimer Indija, Kitajska ali pa Ruska federacija. Želel bi uh, odgovoriti gospe Müller na vprašanje glede sečnje. Imamo specifične zaveze v našem besedilu o trajnostnem razvoju, ki smo ga posredovali ameriški strani decembra. Tam so vključene tudi zaveze glede vzdržne ohranitve eh, gozdov, eh, Imamo tudi zveze o skupnem boju proti nezakoniti sečni, spodbujamo rast iz uh, trajnostno uh, vodenih oziroma uh, obdelanih gozdov in uh, poskušamo tu v TTIP uh, vnesti elemente, ki uh, so skladni s uh, skupnimi cilji, ki jih imamo z ZDA. Potem uh, odgovor kolegu, kolegi Stasov. No, pravzaprav nekako upam, da sem že pojasnil, kakšna je razlika med eh, netarifnimi ovirami, ki so dejansko izraz različnih pristopov na posameznih političnih področjih. Eh, in vsekakor bodo te razlike ostale, tudi potem, ko bo sporazum sklenjen. Namen tega sporazuma ni da bi kakorkoli razvodenil vrednote, ki jih podpira svet ali pa parlament eh, in ki so opredeljeni v besedilih, ki so jih eh, tekom let sprijele institucije. Kar pa zadeva izvajanje sporozuma, eh, kar zadeva vzajemno priznavanje ali enakovrednost, to bo še seveda prišlo pred parlament, ne bomo tega nekako kar uh, spregledali ali hitro opravili uh, tekom postopka. In uh, kar zadeva rič, mislim, da imate prav, ko pravite, da se tu dejansko uh, pristop bistveno razlikuje med nami in ameriškimi uh, kolegi. Še komentar v zvezi z naložbami. Gospod Stas je o tem govoril, tudi gospod Pals in drugi ste spraševali o tem, kje smo, kar zadeva ta zelo pomemben element pogajanj, glede eh, katerega so v parlamentu potekale dolge razprave in ki je tudi nekako v javnih razpravah izpostavljen kot najbolj kontroverzen element razprav o TTIP-u. Po zelo dolgih posvetovanjih, ki so vključevala deležnike iz civilne družbe, eh, dolge razprave v parlamentu, dolge razprave z državami članicami, ki so eh, podpisnice pravzaprav to, to vrstnih sporazumov in skupaj smo ustvarili novo platformo za mehanizem za reševanje sporov. In tu je šlo dejansko za neke vrste transformacijo, ni šlo za nekakšno evolucijo prejšnjega mehanizma ISDS, ampak smo dejansko preoblikovali ta mehanizem in eh, predlagali smo, da bi spore o naložbah oziroma njihovo reševanje prenesli na področje pravosodja in da bi pravica do reguliranja bila formalno priznana v Eh, samem poglavju, ki govori o tem arbitražnem postopku. Torej gre za prenos na eh, zakonodajno področje v tem smislu, da stranki v sporu ne bosta mogli več sami določiti arbitre, ampak bo suverena vlada eh, bila tista, ki bo opredelila arbitra in ti eh, sodniki pravzaprav bodo eh, po naključju oziroma eh, naključno izbrani za reševanje teh sporov, obstajala pa bo tudi možnost priziva. In to v povezavi z eksplicitnim zapisom pravice do reguliranja, to je po našem mnenju ustrezen odziv, zato da bomo dosegli pravo ravnovesje med. Eh, tem instrumentom in uh, med uh, zelo uh, močnim uh, nasprotovanjem SDS-u v civilni družbi. Gre pa seveda za pogajanja in to je samo naš predlog. Februarja pričakujemo zadnji krok pogajanj z američani, v katerem bomo uh, pojasnili, zakaj je to ravnovesje tako pomembno za Evropsko unijo. Uh, Eh, in eh, nobena skrivnost ni, da je tako tudi stališče parlamenta, kar zadeva različne pomisleke, ki ste jih izrazili glede zaščite naložb v zadnjih mesecih. In lahko vam povem oziroma potrdim, da bo na koncu vse to tudi podvrženo vašemu nadzoru in vaši potrditvi. Gospod Poč je zastavil nekaj vprašanj o zaupnosti. Mislim, da sem že odgovoril, kar zadeva dostop do dokumentov. Je pa tudi zastavil vprašanje glede eh, nesimetrične narave teh pogajanj. Res je, da je ZDA eh, zvezna država, ampak v trgovinski politiki v ZDA smo tudi mi zvezna država. Torej, eh, naša zmožnost, da delujemo kot enakopraven partnerstvo v odnosu z ZDA, tu gre pač za, pravzaprav za dve gospodarstvi, ki sta enako veliki in pravzaprav enako razviti. In vse to je odvisno od naše zmožnosti, da smo pravzaprav enotni med državami članicami in da vi kot parlament, kot druga institucija, ki bo presojala ta sporazum, um, je pravzaprav pomirjena in da. Eh, z, z, imate vtis, da je končni sporazum uh, eh, enako, eh, uh, eh, ustrezno uravnotežen. Uh, in um, enako seveda velja tudi za svet. In to je tisto, kar je v spredju. Potreba po uh, ravnovesju, po visokih standardih in po zagotavljanju uh, doslednjih rezultatov za naše državljane, ki bodo vodili v zaposlovanje in rast. Izvajanje tega sporazuma eh, bo pogosto potekalo preko delegiranih aktov, eh, kjer ima seveda tudi parlament svoje pristojnosti. Kar pa zadeva eh, raven zvezdnih držav v ZDA, več vas je spraševalo o tem. Ko bo TTIP sprejet, ko bo ratificiran na obeh straneh, bo zvezdna vlada ZDA prevzela odgovornost za izvajanje sporazuma na vseh ravneh upravljanja. In eh, lahko jih je tudi, eh, torej možno jih je tudi privesti pred sodišče v zvezi s tem, eh, kajti. Eh, to predvideva, torej tudi eh, sporozum za reševanje sporov, da je mogoče sprožiti spor, če ne prihaja do izvajanja na, eh, na ravni zvezdnih držav. To pa ne pomeni, da ne obstajajo določena politična področja, ki so v pristojnosti zvezdnih držav. Enako kot v Evropski uniji imamo vrsto področji, ki niso v evropski pristojnosti. In vprašanje glede eh, raven zvezdnih držav eh, je eh, bolj pravzaprav eh, vezana na to, o kakšnih eh, zagotovilih se lahko pogovarjamo z EDA na tistih področjih, ki so v pristojnosti zvezdnih držav. To je seveda zelo pomembno, zlasti, ko gre za javno naročanje, kajti številni primeri diskriminacije, ki veljajo za evropske ponudnike, so vezani na raven zvezdnih držav. Tako da moramo Eh, najti del rešitve pri pogajanjih o javnih naročilih preko zavez, ki jih bodo eh, sprejele tako zvezne države, kot tudi mesta in okrožja v ZDA. Enako velja za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Eh, to je nekaj, kar je v ZDA pogosto urejeno na ravni držav. In tudi mi imamo pravzaprav nepopolnen enotni trg in na eh, nekaterih področjih eh, tudi stvari ostajajo v rokah držav članic. In del pogajanj je, kako najti ustrezno ravnovesje, kako najti ravnovesje med zavezami sprejetimi na zvezdni ravni in eh, med drugimi ravni, kadar so pristojne te. In kako zagotoviti izvajanje tudi na ravneh pod zvezdno ravno, kadar gre za njihovo pristojnost. Ampak, ko bodo zaveze iz porazuma enkrat prenesene v zakonodajo, so seveda zavezojoče tudi na ravneh pod zvezdne notiso, ki poznate ameriški sistem, boste vedeli, da so kar precej strogi, kar zadeva izvajanje zakonodaje. Potem odgovor gospe Gerling glede rezultatov. Kot sem omenil, Eh, namenjamo veliko, prizade, vlagamo veliko prizadevanj v razvoj eh, oziroma pripravo besedil. In do poletja boste tako vi kot države članice lahko videli, kakšne specifične pristope smo zasnovali pri posameznih sektorjih. In ti se razlikujejo, kot ste tudi sami izpostavili, kajti pristop do kemikalij je seveda predvsej drugačen, naprimer kot pri varnostnih standardih za motorna vozila ali kot krzniva pristop pri eh, farmaciji, eh, kjer eh, govorimo o, o raz, eh, industrijskih rastlinah, naprimer v veliki meri. In z omejitvami, ki jih je omenil gospod Stas, eh, kjer se pojavljajo razlike, ki so posledica legitimnih političnih odločitev, vključno s tistimi, ki jih je izrazil ta parlament, eh, kjer pač ni takih razlik, eh, Eh, oziroma kjer obstajajo take razlike, tam jih bomo pač morali sprejeti, kjer pa obstajajo razlike, ki eh, niso bistvene eh, za zagotavljanje visoke ravni varnosti za državljane. Naprimer, varnost motornih vozil, varnostni standardi so pravzaprav enaki, ne počutite se manj varne, če se usedete v avto v ZDA ali pa v Evropi, ampak vendarle tu neke razlike povzročajo ogromne stroške proizvajalcem, ki morajo pripravljati eh, modele vozil posebej za vsako stran Atlantika. Tako da tu so področja, kjer prihaja do nepotrebnega podvajanja eh, pravil. In drugi del regulatornega sodelovanja je, da tudi olajšamo oziroma spodbudimo izmenjavo informacij med regulatorji. Tako da bomo lahko tudi zagotovili zbliževanje standardov na vzgor pravzaprav. E, cilj je, da e, e, seveda, če je le mogoče, dosežemo popravek standardov na vzgor in da s tem pač omogočimo tesnejše sodelovanje, če nam bo to omogočilo, naprimer, to, da bodo zdravila, generična zdravila hitreje prišla na trg in bodo dostopna našim državljanom, ker bomo pospešili postopek odobritve, bo to seveda državljanom jasno koristilo. Potem vprašanje gospe Animaki o tarifah. Tu dosegamo napredek in eh, zdi se nam, da smo na tem področju zelo daleč v pogajanjih in se približujemo končni fazi. Eh, področja, kjer je napredek težaven, bom eh, iskren, In povem lahko, da na nekaterih področjih pogajanj imamo težave in eh, je pred nami težko delo. In tu gre predvsem za dostop do trga na tej točki. To je seveda centralna točka trgovinskih pogajanj, če si pogledate zadnjih 50 let, ampak predvsem gre tu za to, da najdemo pravo ravnovesje eh, in pravi pristop, kar zadeva javna naročila, kar zadeva storitve, kar zadeva odpiranje trga. Eh, te zadeve so se izkazale za precej težavne in terajo veliko časa tako na strani komisije, kot tudi na strani ameriških pogajalcev. Potem gospa Donano je govorila o sledljivosti. Prav imate, obstajajo razlike tudi pri dobrem počutju živali, ampak na številnih teh področjih smo preko, si prizadevamo preko teti pa doseči napredek ne bo prišlo do kakšne revolucije, bo šlo k večjemu za evolucijo, ampak če pogledate predloge, ki smo jih podali v zvezi z dobrim počutjem živali, glede uporabe antibiotikov in tudi na vrsti drugih področji, ki so eh, v pristojnosti vašega odbora, mislim, da boste videli, da si prizadevamo za napredek in eh, parametri za oceno tveganja. Tu je res eh, srž eh, regulatornega sodelovanja in temeljno načelo, ki mu tu sledimo, je, da prepustimo regulatorjem, da odločajo. To ni nekaj, o čemer odločajo pogajalci o trgovinskih pogajanjih, to počnejo regulatori in regulatori so tisti, ki Eh, urejajo mehanizme za priznavanje enakovrednosti. Bodo pa ti mehanizmi eh, vam seveda predloženi ali v samem sporazumu ali pa kasneje, ampak v vsakem primeru vam nameravamo predstaviti vse korake na tej poti. Potem eh, vprašanje gospe Evi zvezi s pesticidi mislim, da je to zdaj na ravni držav članic, kar zadeva odobritev, da uh, tega trenutno ne uh, eh, uraja komisija. No, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Nisem prepričan, če sem uh, uspešno opravil ta izpit, ampak uh, potrudil sem se in s kolegi smo vam vsekakor na voljo in smo se pripravljeni odzvati na kakršna koli vprašanja ali komentarje eh, ali na dvostranski ravni ali pa nas seveda lahko kontaktirate v naših pisarnah. Hvala. Hvala komisiji za, to, za te razlage. Pripričan sem, da bo ta odbor še naprej pozorno spremljal agendo TTIP. Eh, sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu in sicer priprava Um, na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020 prispevek parlamenta pred proložitvijo predloga komisije. Tisti, ki zapuščajo dvorano, tiste prosim, da to storijo v miru. Tudi s komisijo se lahko uh, pogovarjate še zunaj te dvorane. Hvala komisiji. Eh, oziroma hvaležen bi bil komisiji, če bi eh, nadaljevala ta dialog zunaj dvorane. Sedaj pa dobi besedo takoj poročevalec Frances Gambus z ILS. Beseda je vaša. Eh, prosim, dragi kolegi, kolegice, zapustite dvorano bolj mirno. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi, predsednik Juncker je v govoru na plenarnem zasedanju v Strasburu predstavil program in predloge komisije za ta mandat. Rekl je, da bodo ustvarjena delovna mesta rast in da bo dosežena večja konkurenčnost evropskega gospodarstva z večletnim finančnim okvirom. In iz teh točk izhajam pri osnutku mnenja. In upam, da bomo lahko delali na osnovi tega besedila. Pripravil sem prvi osnutek besedila. Mislim, da je pred nami veliko izzivov finančni okvir je treba prilagoditi strategiji 2020. E, torej, predsednik vabi vse, da nadaljujo razprave zunaj dvorana. Veliko je izzivov na področju varstva okolja. Najpomembneje je, da se finančni okvir prilagaja strategiji 2020. Na konferenci o podnebju so bili sprejeti ukrepi, ki jih je treba izvajati, drugega ne bi razumeli. Podnebne spremembe so nevarnost za človeštvo in Evropska unija mora biti zgled ostalim na tem področju. Treba je ohraniti biotsko raznovrstnost in za ljudi moramo ustvariti življenje vredno okolje, ki, um, kjer se dogaja tudi rast. In razen tega moramo uskladiti varstvo okolja z gospodarskimi interesi in razen tega um, se seveda borimo za preživetje na tem planetu in to mora biti v skladu z nalogami ustvarjanja blagostanja za vse in mislim, da moramo doseči ravnovesje pri tem. Program Life eh, zrcali eh, te um, naše naloge in um, zaposlovanje, gospodarska rast, konkurenčnost so del tudi programa Life. Program Life je primer za to. Mm, so pa tudi drugi programi, ki jih sedaj ne bom naštel vendar eh, pripravili smo več konkretnih predlogov v tem eh, odboru, naprimer eh, nevarnost zaradi invazivnih vrst, kjer je potreben multidisciplinarni pristop za boj proti tem vrstam. Gre za raziskovalno dejavnost za varovalne ukrepe. Invazivne vrste ogrožajo evropske vrste in zato moramo sprejeti ukrepe za zaščito okoljskih ravnovesij pod tým eh, by omenil eh, program eh, Zdravje za rast, Health for Growth, in tudi tu gre za soočanje z demografskimi izzivi. 2014 in 2015 smo že rekli, da Evropa ni zaščitena pred eh, nevarnostmi, ki prihajajo od zunaj. Prej je bila ebola, zdaj je zika, jutri je lahko že spet kaj drugega. In finančni okvir mora predvideti finančna sredstva tudi za take eh, primire tako, da lahko ohranjamo kakovostne zdravstvene sisteme za državljane. Želim omeniti še zadnjo točko, ki je uh, eh, omenjena v tem mnenju, ki pa ni najmanj pomembna. Um, gospodarska neravnovesja so se povečala v zadnjih letih. Mnoge družine imajo majhno kupno moč in zato prihaja do težav zaradi slabe prehrane in podhranjenosti, predvsem pri starejših ljudeh, katerih pokojnine se krajšajo. Seveda je treba zagotoviti vire, uh, za to, da se borimo proti pomankljivi prehrani v naših državah. Zato eh, pri finančnem okviru ne gre samo za zagotavljanje um, zaposlovanja rasti, temveč tudi za ustvarjanje blaginje, blagostanja, tako da bodo vsi državljani lahko dobro živeli. E, to mnenje je sedaj na voljo v osnutku in seveda um, bom to tudi popravil, če boste to eh, predlagali. Džordžos Gramatikis je na vrsti naslednji. Hvala, gospod eh, predsednik. Veliko veselja mi je, da se ukvarjamo s tem vprašanjem. To, kar je predstavil Eh, poročevalec eh, vsebuje največje izzive, ki jih moramo upoštevati tudi v evropskem proračunu. Želim eh, povdariti nekaj točk, ki se nanašajo na bolj splošne probleme. Najbolj um, pomembna točka je ta, da je sedanja situacija glede varstva okolja drugačna. Naprimer, um, sporazum o podnebnih spremembah, ki je bil sprejet in potem tudi zmanjšanje um, uh, onesnaževanja zraka in krožno gospodarstvo. Zaradi uh, gospodarske krize vidimo, da je direktiva o varstvu okolja v Evropski uniji bolj fragmentarna in da ni zelo učinkovita. Uh, Eh, program Life pa je zelo učinkovit program. Um, in upoštevajoč nov položaj, mislim, da moramo um, izbrati tudi nove, bolj učinkovite metode za podporo tega programa, vsaj kolikor je to možno. Razen tega moramo upoštevati vprašanje financiranja um, podnebnih ukrepov na dveh ravnih. Um, Torej za eh, Evropo smo si zastavili cilje do leta 2030, eh, sporazum iz Pariza pa predvideva tudi pomoč državam, ki so manj razvite. Na evropski ravni je eh, preobrat tja k trajnostnemu gospodarstvu brez emisij in brez CO2 -ja zelo pomembno vprašanje. In, ta uh, direktiva um, um, naj uh, omogoča tudi, da več sredstev namenimo doseganju teh ciljev in da je treba predvsem spodbujati politike, ki so prijazne podnebju. Um, vendar moramo um, tudi malo počakati, seveda, kako bo uh, Eh, uporabljenih tih 20 milijard, ki je namenjenih, ki je temu namenjenih. Na vsak način moramo um, um, pomagati tudi državam v razvoju, vendar moramo biti previdni, tako da države članice ne bodo um, nekako preložile svojih obveznosti na tem področju, iz ene proračunske postavke na drugo proračunsko postavko. Gospodarska kriza je seveda zaostrila določene probleme in v nekaterih državah je situacija še slabša kot v drugih, naprimer v moji državi. Potem eh, lastni viri, tudi to je zelo pomembno vprašanje. Kot eh, odbor ne moremo enostavno spregledati razprave o eh, iskanju novih lastnih sredstev. Mislim, da moramo nadaljevati to razpravo na zelo jasnih temeljih, kajti treba je torej videti, kje bi bila ta lastna sredstva in to mora biti usklajeno predvsem z našimi okoljskimi cilji. To so najpomembnejši argumenti in eh, pričakujem si dobro sodelovanje. Eh, uh, Julie Görling, seveda za IKR, kdo drug. Želim samo podati nekaj splošnih, eh, splošnih eh, pripomp v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Mislim, da nobena resna organizacija ne bi pripravila programa za 5-6 let, če vmes ne bi prišlo do prilagoditve takega programa. Ampak poudarjamo, da ta prilagoditev eh, ne sme biti v okviru nasplošno razpoložljivih sredstev, zato zavračam razpravo o povečanju lastnih sredstev. Pri tej razpravi mora iti zato, kaj narediti z denarjem, ki so ga države članice dale na razpolago v eh, dogovoru s parlamentom in s komisijo. Torej, te, ehm, te zgornje meje niso predmet eh, razprave, kjer pa želimo več jasnosti in tudi radikalnih sprememb, je pri tem, kaj storiti v različnih obvojnicah v okviru večletnega finančnega okvira. Eh, kaj ti? Um, ehm, imamo celo vrsto um, ehm, svetih krav, ki eh, se jih ne smemo dotakniti več kot v domačih državah. Um, ampak vidimo, da se stvari eh, spreminjajo, naprimer podnebne spremembe, naprimer begunci in seveda morajo, mora to imeti prednost pri dodeljevanju proračunskih sredstev. Zato moramo pregledati nekaj področji, eh, ki se nam zdijo nedotakljiva. Niso nedotakljiva, to ne pomeni, da. Uh, osporavam 20 odstotkov, ki je bilo namenjenih eh, ukrepom za varstvo podnebja. To je na vsak način prav, ampak treba si ogledati, kako porabiti ta denar. To moramo porabiti na modern način, tako da bomo dosegli cilj, ki eh, smo si ga zastavili. Nasplošno menim, da imamo eh, torej denar v tem večletnem finančnem okviru, ki je dodeljen, Eh, in mislim, da moramo razpravljati predvsem o tem, kako mogoče eh, prerasporediti ta denar, ampak ne moremo pa um, zdaj preseči okvir, ki je bil dosežen 2013 glede uh, splošne obojnice in mislim, da se moramo tega držati. Hvala. Hvala lepa. Gospod Torvalc. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu. Različne proračunske omejitve so seveda v središču tega vseh problemov, s katerimi se sooča Evropska unija v teh dneh. Torej, karkoli želimo storiti, moramo Eh, upoštevati proračunske omejitve. In tega se moramo lotiti eh, s konstruktivnim pristopom. Po navadi se lotevamo problemov po svetu z dobrimi nameni. In obenem večina od nas ve, eh, kam vodijo takšni dobri nameni. kaj ti eh, dober namen ne zadostuje, potrebno je konkretno delovanje, da pretvorimo ta namen v resničnost. Naš cilj pri tem dosjeju je, da pomagamo odboru za proračun, da um, ustrezno obravnava vprašanja, ki so povezana z okoljem. Zato bom predlagal nekaj predlogov sprememb. In sicer sem za pregled uh, večletnega finančnega okvira v pogledu na pariške dogovore in 19. Eh, člen eh, večletnega finančnega okvira, razen tega potrebujemo nova pravila za strukturne sklade, da bi bolje omogočili doseganje podnebnih ciljev. Razen tega potrebujemo pregled nad uporabo dodeljenih sredstev in bolj učinkoviten mehanizme nadzora zora, oziroma pregleda. In razen tega se mi zdi, da je umestno in pomembno vprašanje, kaj pomenijo zamude pri plačilih. In Eh, kako je to pri okoljskih programih s temi zamudami in ali to vodi do težav na področju okolja. In še zadnja stvar, vsi se spomnite komplicirane razprave, ki smo jo imeli o IFSAJ in mislim, da bi bilo dobro, če ocenimo um, eh, skrajšanja za eh, obzorje 2020. Eh, bilo je govora tudi o okoljskih programih, kajti obstaja tveganje, da smo sicer premestili denar iz um, um, obzorja 2020 v EFSI in um, posledice za okolje bi lahko bile negativne. To so glavna vprašanja. Um, ampak um, poročevalcu se že vnaprej zahvaljujem za dobro sodelovanje in uh, upam, da bomo skupaj um, pripravili tako mnenje, ki bo dobro. Hvala. Ali želi še kdo besedo? Komisija. Gospod, gospod Šerepi. Hvala, gospod predsednik. ko smo sprejeli sporezum o podnebju, eh, smo na nizozemskem bili zelo pozitivno, eh, torej zelo naklonjeni temu, tudi eh, gospodarstvo, kaj ti rekli so, da se bodo ustvarjali delovna mesta in tako naprej. Ampak zdaj, ko vidimo, koliko kapitala gre v to, EFSI, Evropski investicijski sklad in tako naprej, ampak E, torej nekatere podjetja so sicer obveščena o tem, druga pa ne in kam se vse skupaj razvija. To me zanima. In druga stvar, ki se mi zdi pomembna, tudi sama sem vložila predlog spremembe, Torej, treba je obravnavati vse sektorje enako. Hvala eh, poročevalcu za njegov prispevek, ampak treba je eh, si ogledati tudi stališča držav članic. Na nizozemskem, naprimer, so na področju kmetijstva veliko investirali v varstvo živali, tudi v okolje, to je bilo zelo drago. In če potem vidimo cene na trgih, kmetje niso več konkurenčni ali Natura 2000 kako pa uh, bomo dosegli napredek vsi skupaj na tem področju, pa še nekaj. Šele pred kratkim smo tu v parlamentu um, sprejeli dogovore tudi o avtomobilskem sektorju. Ampak kako je s kmeti, kako je z našimi kravami, naprimer, se gre tudi za prihodnost družinskih kmetij na podeželju, kako eh, bomo to ohranili. In ob koncu hvala. Um, tudi da ste omenili ziko, um, v odboru smo se že pogovarjali o tem in zato imate mojo podporo, sedaj pa še komisija. Uh, a bo kdo š, uh, za komisijo spregovoril? Yeah, ja, Dobro jutro. Manfred Rosenstopka DG okolje. Samo nekaj komentarjev. Komisar še ni pripravil predloga v zvezi s pregledom večletnega finančnega okvira na splošno. Vidimo v tem priložnost za nadaljevanje reform in izvajanje političnih prednostnih nalog. Eh, ki so bile dogovorjene za sedemletno obdobje za eh, spodbujanje rasti in gospodarskega okrivanja in da se soočamo tudi z notranjimi in zunanjimi izzivi. In v razpravi so ti izzivi bili že omenjeni. Ampak ta predlog eh, bo torej predstavljen ob koncu tega leta, tako je predvideno predlog za pregled večletnega finančnega okvira. In če si ogledam osnutek poroč mnenja, potem eh, omenjate naprimer pobudo za zaposlovanje mladih, do sredine 2016 eh, bo eh, pripravljena prva ocena te pobude. Bo ta ocena na voljo. Zato vas prosim, da ste malo potrpežljivi. Eh, dokler ne bomo predložili predloga, kar zadeva osnotek tega mnenja, se zato seveda zahvaljujem. Iz okoljskega vidika seveda omenjate pomembne točke, e, porečevalec jih je omenil, pa tudi drugi, ki so sodelovali v tej razpravi in ki so podajali svoje pripombe. In to bomo seveda upoštevali, pri pripravi predloga v drugi polovici letošnjega leta. Govorili ste tudi o vključitvi v obzorje 2020 in vprašanje reforme strukturnih skladov. Kmetijska politika je bila omenjena. Na splošno se mi zdi, da lahko rečemo, da ne gre samo za specifičen program, kot je LIFE, temveč seveda tudi za vključevanje um, um, krožnega gospodarstva, učinkovite eh, uporabe energije in za te zadeve so bili sprejeti svežni ukrepov tudi že v preteklem letu in to je, uh, so seveda vse pomembne postavke v proračunu, ampak um, mislim, da je zaenkrat dovolj strani komisije in sedaj dobi besedo še enkrat poročevalec, eh, ki bo uh, komentiral to razpravo. Hvala gospod predsednik. Eh, najprej se želim zahvaliti vsem za prispevke. Gospod Kamentikakis, skupaj bomo mm, delali, kajti mislim, da se stališča ne razlikujejo tako zelo. Gospa Görling razprava o splošnih virih, o splošnih sredstvih, to ni to, kar je predmet obravnave tega, v tem mnenju, ampak seveda je treba govoriti tudi o svetih, svetih kravah, ki naj ne bi bile nedotakljive. Um, strinjam se s tem, da uh, um, je seveda problematično, če se neki ukrepi potem ne konkretizirajo, ki so bili predvideni. Torej, um, dobre namene uh, je treba seveda zapisati na prapor in ustrezno uh, potem poskrbeti tudi za uresničevanje tega. Hvala in še časovnica. Rok za predložitev predlogov sprememb je 5. april. Eh, glasovanje v odboru INVI bo 26. v odboru za proračun 15. junija. Sedaj pa lahko gremo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu in o napredovanju pri ustanavljanju zaščitenih morskih območij. Kot veste, so koordinatori in vi se odločili, da povabijo komisijo k izmenjavi mnen o tem poročilu o zaščitenih eh, morskih območjih in sedaj dajem takoj besedo. Uh, Kolikor slišim, Marjan Vening, direktorica za kakovost življenja, naj bi bila tukaj, pa je še ni. In zato ne vem, če bi se eh, kdo oglasil na mesto nje oziroma bi jo nadomestil ali pa bi raje počakali. Okay, I don't know if there is someone who is able to start the discussion now for the... Dobro, potem bo, eh, ne vem, ali začnemo z razpravo s komisijo sedaj ali pa čakamo. A, ravno kar je prišla. Najlepša hvala. I'm sorry to be too heavy. Uh, eh, mogoče sem malo preveč zagnan in strok danes, ampak v redu. We wait one minute. Čakajmo minutko. Okay, Ms. Wenning we are uh, ja hvala da ste prišli uh, mogoče smo malo prehitevali uh, hvala za besedo uh, ampak uh, parlament in uh, svet nas vedno nekako preganjajo uh, vsem lep pozdrav In čisto nekaj uvodnih eh, poročil eh, in občutenja in men glede ustanavljanja zaščitenih morskih območij in poročila o napredku pri tem. Eh, biološka raznolikost morja je bistvenega za naše preživetje. Um, oceani predstavljajo več kot 90 odstotkov habitatov. Uh, Eh, kjer lahko živijo vrste živali in rastlin in 80, eh, do 80 odstotkov eh, življenja na Zemlji je pod morsko gladino. Eh, pri tem pa obstajajo eh, velike nevarnosti in grožnje zaradi mnogih pritiskov in to pomeni eh, preveč, prelo, preveč ulova, zmanjšanje staležev rib in uličevanje habitatov. 60 odstotkov velikih ekosistemov v morjih so ali degradirano ali netrajnostno izrabljeno. UNESCO ocenjuje do leta 2100, če ne bistveno spremenimo obnašanja, bo več kot eh, polovica eh, morskih živali, vrš živali izumrla. Zaščita je torej eh, zelo dober način proti eh, tem alarmantnim sistemom. Na ta način ščitimo ekosisteme in obnavljamo staleže rib. To pa pomeni storitve, shranjevanje CO2, ja, obaljne straže in podobno. E, to prinaša tudi socialne in ekonomske prednosti. Naprimer, z e, Marine Natura 2000 mrežo naj bi pridobili 1,5 milijarde e, evrov na leto glede na številke iz leta 2011, to bi pa lahko celo podvojili, če podvojimo eh, pokrivtost te mreže oziroma območja, ki ga pokriva in bi predstavljala 10 eh, odstotkov ehm, Do 1. Eh, oktobra lani je komisija pripravila poročilo o eh, napredku pri unostavljanju zaščitnih morskih območij v Evropi. In to je v skladu z členom 21. okvirne direktive o morski strategiji. Eh, to je osnova za ukrepe, ki jih bomo upam k malu v Eh, postavile države članice v svojih programih do marca letos oziroma danes ali jutri. Poročila torej ugotavlja, eh, eh, kakšno je stanje zaščitenih morskih območij v Evropi, ugotavlja, kakšna je ekološka koherenca obstoječih mrež in govori o pripravljenosti držav članic, da povečajo svoje naprave pri določanju teh območij in njihovem nadzoru. Eh, leta 2012, kot piše v poročilu, 5,5% oziroma 6% morskih voda je bilo pokritih eh, z eh, zaščitenimi morskimi območji dve tretjini Natura 2000 in ena tretjina v skladu z nacionalnimi okviri. Um, Natura 2000 torej predstavlja dve tretjini, ena tretjina je na nacionalni ravni. Uh, temu lahko rečemo, da so to uh, konvencionalna morska območja. Obstajajo pa različnosti, različne značilnosti po regijah, največ jih je na severu, severna morja okrog 80%, najmanj pa v mikroindoneziji. E, obstajajo tudi razlike med, e, po pokritosti e, blizu obale in na odprtem morju v območju 0,1 oddaljen, milja oddaljenosti od obalje je najvišja. In poročilo ugotavlja, da so te mreže v Evropi eh, niso ekološko koherentne. Eh, in nekje koherentnosti sploh ni. To pa pomeni, da naša. Eh, območja ne predstavljajo ekološko smiselna območja, kar bi pa gotovo bilo dobro, ker bi se tako multipliciral učinek eh, zaščite oziroma ohranjanja. Pri postavljanju, dostavljanju teh eh, zaščitenih morskih območij je treba upoštevati obveznosti, še posebej pa je to delo treba zaključiti, da bi lahko učinkovito upravljali z obstoječimi eh, območji in zagotovili potrebno koherentnost. In kaj počnemo, da državam članicam omogočimo, da dosežejo te cilje? Eh, promoviramo eh, harmonizirano izvajanje obstoječe zakonodaje v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji, o pticah in o habitatih, eh, kajti to je eh, dober okvir za eh, vodenje oziroma ustanavljanje in vodenje zaščiti morskih območij. Da zaključimo, ta uh, pomorski del Nature 2000 je bistvene prednost za komisijo. Ravno tako to sedaj podpira skupna ribiška politika, ki ima posebna določila za uh, ustanavljanje um, oziroma začetek uh, ukrepov na področju ribištva, ki bo potrebno, bodo potrebna za ustanavljanje zaščitenih morskih območij. Uh, Eh, imamo potem poseben eh, program Light eh, iz sklada za ribištvo in tudi posebni ukrepi so bili tukaj že financirani, kar je bistveno pri pomagalo na mreži zamojev v Španiji, potem gre za promocijo uh, zna, raziskovanja, številni uh, projekti potekajo za ekološko koherentne mremeže uh, eh, zemljev in seveda socialno uh, gospodarske koristi se upoštevajo. Razvijamo vse evropsko metodologijo za ocenjevanje koherentnosti te mreže. Um, zagotavljamo zastopanost v mednarodnih forumih, ki obravnavajo to področje, naprimer v okviru Združenih narodov, kjer se eh, ukvarjajo z eh, sporazumom eh, mednarodne narave na tem področju. Torej, kot vidite, ogromno se dela za to to, da bi izboljšali mrežo eh, zaščitenih morskih območij v Evropi. In eh, leta 2015 je komisar ponovil, da želimo doseči deset pokret desetostotno pokritost v Evropi do leta 2020, eh, kot smo obljubili tudi v skladu z sporazumom oziroma konvencijo o trajnostnem razvoju. Komisija se neprestano trudi, ravno tako države članice in to je že prineslo določene rezultate, tako da so bile ustanovljena posamezna območja. Do leta 2012, to je bilo izhodišno leto za naše poročilo, do leta 2004 eh, eh, morska eh, natura 2000 je že pokrivala 23 tisoč mil, eh, kvadratnih mil, to je pravzaprav 5% eh, vseh eh, voda v EU. Najlepše hvala. Hvala lepa, gospa Gerling. Hvala lepa, hvala komisiji. Imam samo eno vprašanje. Mislim, da je to odlično vseobsegajoče poročilo. Sama prihajam iz države, ki je obkrožena z vodo in za nas so uh, z, morska. Uh, zaščitena morska območja bistvenega pomena. Sedaj so v to vključeno že 70 odstotkov. Um, britanskih uh, voda. Uh, imamo tudi uh, domačo zaščito, zaščito v skladu z zakonodajo, ki je obvezujoča na mnogih področjih. Zanima me pa financiranje še zlasti skozi eh, mehanizem eh, večletnega finančnega eh, okvira. Ta je namreč pod velikim pritiskom, ne samo zaradi tega, ker se to smatra, da, je, da to daje mm, možnost ribištvu v okviru skupne ribiške politike. Namreč imamo obveznosti od leta eh, ja, 1. januarja 2016, eh, ko gre za eh, prednetne ribe. In seveda obveznosti eh, so eh, res pomembne. Eh, velike eh, spremembe so, se pripravljajo eh, glede obveznosti istovarjanja in tudi procese lociranja sredstev v zadnjem sklicu se je koncentriral na ribolovne napore. In Zato me zanima, ali komisija misli to uh, povezati eh, z zaščitenimi morskimi območji in kako se to povezuje z specifičnimi vprašanji in ne čisto uh, splošnimi vprašanji ribolova. Najlepše hvala, gospa uh, Šrijer Perik. Ja, kar se nizozemske tiče, v uh, poročilu uh, je zapisano uh, v 13. Uh, členu, tretji odstavek, obveznosti držav članic glede uh, socialno-ekonomskih učinkov uh, zaščitenih morskih območij uh, se povezujejo z uh, učinkovitostjo in uh, Um, morskimi območji Nature 2000 uh, in seveda tukaj so še morski habitati. Temu žal ni bilo tako v, uh, na nizozemskem. Zaščitena um, morska območja, upam, da tukaj ne bomo naredili enake napake, kot smo naredili pri habitatih. Namreč uh, nimamo. Uh, omejitve pri eh, obstoječih eh, ribiških aktivnostih. In zato me zanima, ali se bodo omejitve tukaj nadaljevale oziroma ali bo prišlo do umešavanja oziroma mešanja eh, obveznosti eh, pri eh, omejevanju ribištva in zaščitih morskih območjih. Namreč ribiči se na določenih območjih že soočajo z določenimi um, omejitvami, ki prinašajo socialno-ekonomske implikacije. Zato me zanima, um, kako bomo to rešili in ko gre za maksimalni vzdržni donos, uh, tukaj uh, je treba pomisliti tudi na uh, bio uh, raznolikost, kot pravi naš minister. Najlepše hvala uh, komisiji za kratko predstavitev. Uh, nekaj imam vprašanj, predvsem v Liborovu v uh, zaščitnih morskih območjih. Dosti krat se uporablja zelo ne, um, razdiralna oprema za ribištvo, kar je v nasprotju z um, nizim pravili Nature 2000. Eh, in eh, zanima me, kako lahko se tak eh, škodljiv rabolov sploh lahko dovoli v okviru zaščitenih območij, ko kažejo um, dejstva, da to ni uh, sp ekološko sprejemljivo. In, uh, glede uh, bodočnosti začetnih morskih območij desetodstotno pokritost naj bi dosegli v Evropi leta 2010, potem se je to priložilo na leto 2020 iz političnih razlogov. Torej, premalo smo naredili. Eh, mednarodna znanstvena skupnost pa preporoča vsaj 30 odstotno pokritost eh, voda z zaščitenimi območji. Zato, da bi um, zaščitili na, mm, uh, eh, morski kapital, od česa je marsikaj odvisno. Torej, kaj je dolgoročna vizija komisije glede uh, cilja za uh, zaščitena morska območja v Evropi do leta 2030 in kako se bo to uh, povezalo z hitro rastočim. Uh, Eh, modro rastjo, eh, ki jo eh, sedaj podpira komisija. In ravno tako, kakšne so zaščitene koriste za naprimer morske rezervate, kjer je prepovedano vsakršno ribarjenje in to predstavlja najvišjo raven zaščite, pa tudi ogromno eh, gospodarsko korist izven meja tega območja. Eh, trenutno pa eh, raziskovalne območja predstavljajo manj kot nič cela pet odstotkov vseh zaščitenih morskih območij za razliko od Avstralije, kjer je to 30 odstotkov. Kako ocenjujete um, v komisiji raven eh, ZMO-jev in kako eh, se to povezuje z predvideno izgubo raznolikosti. Hvala, gospod Afronte. Hvala, gospod predsednik. Eh, hvala za predstavitev same komisije. Mogoče so uh, eh, določene vprašanja že postavljene, imam nekaj splošnih vprašanj in eno konkretno splošno naslednje. Kako komisija uh, namerava postopati na uh, ravni uh, pravnega udejstvovanja glede na uh, države članice, ki uh, že kar let niso naredile nič na tem področju? ali komisija res namerava ukvarjati eh, se v, eh, z eh, morskimi parki eh, ki, oziroma morskimi območji, kjer ni nobenega. Eh, pravega uh, zaščitnega mehanizma uh, in uh, se le tako imenujejo, kot da bi bili zaščiteni. Ali komisija lahko bolje razloži, kakšno metodo bo uporabila za oceno eh, predlogov za eh, zaščitena morska območja in eh, kako se bo to povezalo z pokritostjo? evropskih, da osmi eh, člen skupne ribolovne politike eh, govori, eh, da je osnova za zaščito ekološka pomembnost, kako se to povezuje z ribolovom in ne nazadnje vprašanje odstotka pokritosti v sredozemlju. V sredozemlju smo dobili eh, podatek eh, pokritosti 9,7 odstotkov, kar pomeni, da smo blizu 10 odstotnemu cilju. Znotraj tega eh, pa je del med. Pelagos med Italijo, Francijo in Monako, ki pokriva 80 odstotkov tisoč eh, kvadratnih metrov, kar je pravzaprav polovica eh, vseh eh, tega odstotka in kjer ni nobene zaščite. Govorimo o uporabi um, obstoječih uh, pravnih uh, zaščitnih mehanizmov v tem um, največjem območju Pelagos dejansko sploh ni nobene vrste upravljanja in to pomeni, da je um, podatek lažen. E, in čisto zadnje vprašanje. De, deset odstotkov na um, evropski ravni. To vedno moramo obravnavati kot eh, skupno uh, pokritost, ampak ogromna razlikost je med različnimi morji. Uh, uh, v uh, Jadranu uh, dva odstota, v Jonu, uh, Jonskem morju uh, drugače in uh, v drugih morjih spet drugače. Torej, obst ta ja, dramatična situacija v eh, morjih, kjer je močan ribolov in kjer je veliko vpliva eh, človeka eh, in eh, tam pravzaprav je pravzaprav manjša pokritost za zaščitenimi morskimi območji. Torej postaviti je treba minimalen eh, raven na posamezne bazene, eh, tako da ne bi prišlo do velikih razlik ne, v eh, nekem morju 5 eh, odstotkov v druge pa bistveno več ali manj. Hvala. Hvala lepa. Eh, hvala lepa eh, komisiji. V prvem vrsti želim eh, ugotoviti, da v tej razpravi govorim pa čisto splošno, mm, torej v naši razpravi pravi sodeluje ne samo uh, odbor Envi, ampak moral bi sodelovati tudi odbor za ribištvo, kajti uh, vsi podpademo pod isto, uh, isti generalni direktorat. Uh, in eh, to je strateškega pomena za oba sektorja. Pripričana sem, da so. Eh, zaščitena morska območja bistvenega pomena za zaščito naših, eh, naše vrste in eh, tudi eh, etični pomisliki so prisotne. Ribiči kot v skladu z dobrimi praksami ribolova morajo ravno tako biti vključeni v ta proces. To je prva zadeva, ki sem jo želela povedati. Drugo pa, oziroma naslednji dve, pa se navezujeta na tisto, eh, kar je govoril kolega Fronte. Namreč, ko gre za eh, pokritost eh, morskih voda z zaščitenimi morskimi območji, dejansko obstaja velika razliko, raznolikost. Nekatere območ, področja so bolj zaščitena od drugih in dejansko Eh, je treba postaviti neko načelo regionalizacije, ki obstaja eh, tudi v skupni ribiški politiki, tako da ne bi bilo eh, velikih razlik med 5, 20 in tako dalje. Mogoče bi lahko na ta način pomagali obnoviti stalže rib. In kot eh, misli eh, komisija, <laughs> Pelagos eh, prav gotovo ne more postati dober primer, ehm, ampak zdi se, da za komisijo je ta projekt zelo ambiciozen, obstav pa je bolj mrtva črka na papirju. Eh, ne mislim toliko na ribolov, ampak na druge eh, dejavnosti, eh, ki so lahko negativne, imajo negativen učinek na zaščito. Najlepše hvala. A, gospod Ferija, se upravičujem. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, a senhora representante da Comissão, referil Ivan, ki. Predstavnik eh, komisije je smiselno eh, rekel, da so obaljna območja zelo ogrožena. Imam pa kratko in konkretno vprašanje v tem smislu. Sprašujem komisijo, eh, kaj. Glede tega, kar se dogaja v Algardiju na jugu moje države, to je ne samo turistično, ampak ribolovno področje na jugu se izvajajo um, raziskave in se iščejo uh, nahajališča nafte. Uh, ribiči so se postavili proti temu. Uh, na nacionalni in evropski ravni vem, da obstajajo različni načini zbiranja informacij in uh, spraševalno, postavljena so bila vprašanje, ali se lahko čim prej ustavijo te raziskave, to iskanje nafte. Ali komisija namerava karkoli narediti eh, glede tega in ali ima način, eh, namen dejansko eh, zaščititi to morsko območje. Ja, eh, hvala, prihajam iz Hrvaške. In, eh, Eh, meni bi bilo všeč, eh, da bi imeli eh, celo, ja, cel jadran za nacionalni park Evropske unije. Moramo pa seveda upoštevati potrebe tistih, ki živijo na morju in ki služijo Eh, na ta način. Kako bomo eh, zaščitili eh, zaščito morja in morskih resursov po eni strani in po drugi strani ribolov, ki je veliki ali glavni vir dohodka na sredozemlju. Vi že imamo ta hip posledice sredozemske uredbe ter zaščito prehodnega obdobja za Hrvaško do konca leta 2014. To pa pomeni, da se se je eh, ukinilo, eh, ukinil mali ribolov na Hrvaškem. Več kot deset tisoč ljudi je enostavno ostalo brez dovoljenja na Hrvaškem, kar eh, je velika tradicija. Mali ribolov je velika tradicija v, na Hrvaškem in za ljudi je to tudi kulturno dobrina in zato smo to že, zato že podali pobudo, da se razglasi mali ribolov kulturna dobrina. Eh, ali komisija razmišlja o možnosti eh, spremembe zakonodaje v okviru eh, napovedanih sprememb na področju ribolova, tako da bi upoštevali določene specifičnosti po eni strani, po drugi strani pa, da bi te aktivnosti, ki se izvajajo, bile čim bolj negativne za morske resurse zaščite zaščito okolja. Najlepše hvala in sedaj se dajem eh, besedo eh, komisiji, da poda svoje odgovore. Hvala, gospod, eh, gospod predsedujoči, to smo upoštevali. Zapisala sem si vprašanja in upam, da bom odgovorila na način, ki bo podal odgovore. Naj začnem z večletnim finančnim okvirom. Obstajajo določeni ukrepi, ki jih ta omogoča za uh, ustanavljanje in uh, upravljanje zaščitnih morskih območ, to je uh, v okviru deljenjega uh, Eh, upravljanja z eh, državami članicami, ampak v tem primeru eh, je predpogoj, da države članice pripravijo operativne programe in ko jih dobimo, potem razpravljamo z državami članicami, omogočimo jim um, pogled v obstoječe možnosti. One so pa tiste, ki se morajo na koncu odločiti, ali bodo to upoštevale, vključevale ali ne. Tukaj igramo pomembno vlogo. Eh, smo v stiku z državami članicami in razpravljamo eh, z njimi eh, možnosti, kako izraviti sredstva, ki so na voljo, pa tudi za korist okolja in posledično tudi drugih druge gospodarske koristi. To me pa uh, pripelje do vprašanja, ki se je večkrat nekako zastavilo. In sicer, kako eh, se zaščitena morska območja eh, povezujejo z upravljanje ribolova in skupno ribolo, ribiško politiko. Kot veste, v okviru te politike obstaja 11. člen, ki omogoča državam članicam, da eh, upeljajo ukrepe, da zagotovijo, da zaščitena morska območja služijo namenu, za katerega eh, so bila ustanovljena, ne pa da bi pri tem istočasno popolnoma o, eh, zajezila eh, ribolov. Uporaba koč, na primer, na tem področju se lahko obravnava na v povezavi eh, z eh, namenom zaščitenega morskega območja, lahko se celo prepove, do, prepove določena eh, dejavnost, način ribolova. Važno pa je, da se na mizi razkrijejo vsi podatki v prvi vrsti, potem pa tudi, ker zaščiteno morsko območje večinoma ni samo um, v jurisdikciji ene države, ampak ponavadi več držav in tukaj je potrebna uh, koordinacija Eh, med več državami članicami in potem se eh, ukrep eh, predlaga komisiji in potem se o tem razpravlja v ustreznih odborih, ali je predlog, predlog sprejet ali ne. Temu se ponavadi reče fast track ali ehm, postopek po hitrem tiru, Pona, včasih pa uh, to kar nekaj časa traja, ker uh, države članice uh, želijo upora, uh, premisliti o vsem predno se odločijo za tak uh, postopek. Je pa to možnost in zato opozarjamo na uh, 11. člen um, uh, skupne uh, ribiške politike. Uh, razen tega. Um, kako lahko eh, ta dva cilja okoljevarstva, o katerem govorimo, kako se lahko to eh, poveže z modro rastjo, o kateri ste govorili in eh, načelom, ki se sedaj razvija v uh, DG Mare. Dejansko uh, te zahteve niso nujno medsebojno izključujoče se, ampak eh, imamo kar nekaj um, učinkov, ki jih želimo v, zagotoviti, zato pa potrebujemo kar nekaj instrumentov, da se to uh, zgodi. No, in eno je um, pomorsko prostorsko načrtovanje, to je instrument, ki smo ga sprejeli lani. Uh, in ki pomeni, da eh, vse dejavnosti, ki potekajo v morskih območjih, vključno z zaščitenimi, eh, morajo biti eh, koordinirane na ravni držav članic, tako da se vplivi na naprimer prevoz z ladjami ali turizem ali energetiko, da se vse to upošteva in uskladi s ciljem. Eh, zaščitenih morskih območij ali za namenom teh območij. Imamo uh, direktivo uh, z, po, o pomorski strategiji za to, da se uh, zahtevajo, zahtevane uh, cilji dosežejo, potrebujemo oziroma zauzemamo se za uh, dober uh, okoljski status v teh eh, območij do določenega leta in eh, zaščitena morska območja k temu veliko pripomorejo. Kar se tiče dolgoročnih ciljev, trenutno smo precej zadovoljni, da napredujemo in po našem mnenju uh, uh, je napredek kar stalen v zadnjih letih. Predno začnemo razpravo o novih eh, ciljih polž 20, eh, je zelo pomembno, da se osredotočimo na doseganje 10 odstotne pokritosti do leta 2020. Pri tem ne res potrebujemo veliko prizadevanj za strani držav članic. Imamo biogeografske seminarje, kot jih pravimo, in en od teh se ukvarja z eh, morskimi vprašanji, eh, kako lahko lahko uh, povečamo ustanavljanje in predvsem upravljanje teh območij. Eh, ne gre samo za, za ustanavljanje eh, zaščitenega morskega območja, ampak gre za njegovo upravljanje na ekološko koherenten način. To je pomemben koncept v naših direktivah in zato moramo zagotoviti, da se ga spoštuje. Namreč, če uh, ta ekološka koherentnost izpade, potem uh, ni uh, koristi začitenih morskih območij, ki bi jih sicer lahko prinesla. Ne zanikam mm, ta, uh, to pomembno in tudi težko nalogo in dejansko nismo še na cilju, eh, da nismo še dojeli, kaj dejansko pomeni ekološka koherentnost in ne moremo postaviti jasnih kriterijev. Delamo z eh, okoljsko agencijo in iščemo metodologije, eh, da bi postavili kriterije in da bi jih potem tudi izvajali. Eh, ko gre za ekološko koherentnost. Imamo vprašanja eh, zastopanosti, ustreznosti, povezljivosti in tako dalje. Vse to je treba povezati z realnim življenjem in spraviti na operativno raven. Eh, kar eh, zadeva da je, oziroma upam, da bom s tem vprašala, odgovorila, da mnoga vprašanja glede pokritosti. Na koncu razpra, svoje predstavitve sem rekla, da gledamo na bioraznolikost čez Eh, meje nacionalnih jurisdikcije. V Združenih narodih eh, se eh, pripravljajo v odborih procesi za to, da se pripravi izvedbeni dogovor v okviru UNKLOSA. In to je seveda dolgoročnejši mednarodni proces, ampak prepričana sem, da eh, bo to vključevalo tudi dolgoročno um, konceptualno vizijo. Heard, um, Kar uh, zadeva potrebe po raziskavah, uh, To je že pripravljeno v okviru obzorja 2020, eh, nekaj, kar nekaj sredstev je za to namenjeno. Včeraj sem eh, poslušala predstavitve nekaterih raziskovalnih inštitucij in popolnoma jasno je, da um, o morjih in eh, podmorskem svetu še vedno ne vemo dovolj, mogoče vemo celo več o tem, kaj se dogaja na mesecu. Torej, z obstoječimi sredstvi in podočimi eh, sredstvi v okviru obzorja 2020 ceno upamo, da bomo lahko um, imeli velik prispevek. Ne gre samo za denar, ki ga zagotavlja komisija, ampak tudi države članice. Najvažnejše pa je, da se to uporablja koherentno. E, če e, en reče, da bo rekel nekaj in drug, da naredil nekaj, drugi pa, da bo naredil nekaj drugega, bo to vse skupaj nepovezano. E, potrebujemo povezane raziskave in zagotoviti moramo uporabo denarja na najbolj učinkovit in uspešen način. Kar pa se tiče pravnega delovanja. Ja, prav imate. Eh, ko smo eh, obravnavali ustanavljanje zaščitnih morskih območij, smo eh, ugotovili, da je nekaj ukrepanja potrebno. Imamo pilotne projekte in sedaj čakamo odziv eh, od eh, držav članic in potem prihaja eh, tako imenovana druga pošiljka, tako da se vključi še druge države članice in to bomo ustrezno spremljali. Sredozemlje. Vprašanje je bilo postavljeno. Odstotnost je visoka, odstotek pokritosti je visok ampak eh, če pogledate eh, spe, nek eh, specifično območje, boste videli, da je pokritost v drugih območjih bistveno nižja. To se nam zdi zaskrbljujoče in je treba rešiti. V skladu z Barcelonsko konvencijo potekajo razprave in sodelovanje z regionalnimi ribiškimi organizacijami, da ne le se uh, poveča in izboljša upravljanje zaščitenih morskih območij, ampak da se potem pritisk um, iz ukrepov ribolova zmanjša. Če uh, bi prišlo do uh, tega, da zaradi teh pritiskov nekatere ljudje trpijo. In ta uh, pokritost je izven tega posebnega območja je treba pokriti, eh, povečati, tako kot ste sami rekli. Um, imamo uh, regionalno morsko konvencijo ali konvencijo o morju in barcelonsko konvencijo, vključiti moramo uh, druge deležnike. Imamo projekt Coconet, uh, ki se ukvarja z. Uh, Eh, ustanavljanjem zaščitenih morskih območij v sredozemlju. Torej, kar nekaj ukrepov že poteka, ampak eh, mi in države članice eh, se morajo bolj potruditi. Sodelovanje DG Mare imamo istega komisarja, strinjam se, izpostavljamo, povezavo med 11. členom in skupno eh, ribiško politiko. Torej res se zauzemamo, da ta dva cilja povežemo eh, na najboljši možni način. Potem je bilo zastavljeno vprašanje glede raziskav in povezovanje z zaščitenimi morskimi območji. Uh, Eh, imamo eh, posebne ukrepe, ocenjevanje, ocene ukrepov, prostorsko načrtovanje na morju, vse to je treba upoštevati. Upam, da sem se odzvala na glavna vprašanja. Najlepše hvala, gospod predsednik. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko zaključimo z dopodanskim delom sestanka. Nadaljevali bomo popovdne ob treh. Najlepša hvala. Začnemo s koordinatorji ob treh, ob štirinajstih, eh, oziroma ob štirih pa potem nadaljujemo eh, z vsemi člani odbora. Hvala in dober tek.